Ich weiß nicht. Dobro jutro. A, mislite, da lahko začnemo z glasovanjem? Namreč kar nekaj glasovanja je pred nami. Vidim, da nekateri kolegi manjkajo. Če se strinjate, bi začeli z glasovanjem. Ničesar ne moremo storiti za tiste, ki manjkajo. Poročevalec je tukaj za agencije. Bart, želiš besedo? Ne. No, potem pa začnemo z glasovanjem. Najprej splošno poročilo o razrežnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije. Začnimo torej. Najprej amandma ena. Kdo je za, kdo je proti? Zdržanje sprejeto. Dve za, proti. Lahko to preverimo? Dvojka. Konec. Sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni amantma, nihče ni proti. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, lahko preverimo. konec preverjanja sprejeto. Štiri, umaknjeno. Pet, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Šest, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem, ustni amandma, za, proti, vzdržani. Aha, tole je v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. No, tole moramo preveriti nisem dobro videla, kako je. Sprejeto, hvala lepa. Drugi del za, proti, vzdržani. Drugi del preverjamo. Zavrnjeno. Sedem umaknjeno. Osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Devet za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Deset za. Je brezpredmeten. Enajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvanajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Trinajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Štirinajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Devetnajst za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto. 20 za, proti, vzdržani sprejeto. 21 je umaknjeno. 22, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 23 za, proti, vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani sprejeto. 27 v dveh delih v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem je 25 brez predmeten, 28, to je za, proti, lahko preverimo 28. Preverjamo 28. Osemindvajset preverjamo. Konec preverjanja. Zavrnjeno. Devetindvajset za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Trideset za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Enaintrideset za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Dvaintrideset za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Trintrideset za. Proti. Vzdržani. Sprejeto proti zdržani sprejeto, 34 za, proti zdržani zavrnjeno, 35 za, proti zdržani sprejeto, 36 za, proti zdržani zavrnjeno, 37 za, proti zdržani sprejeto, 38 za, proti zdržani sprejeto, 39 za, proti, lahko preverimo, 39 preverimo. še en prst manjka. Konec preverjanja. Zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani zdržani, zavrnjeno 46 za, proti zdržani sprejeto, 47 za, proti zdržani sprejeto, 48 za, proti zdržani sprejeto, ampel 1 za, proti zdržani, lahko preverimo ampel 1. Ampel 1. Konec preverjanja sprejeto. En plus dve za, proti zdržani sprejeto. En plus tri za, proti zdržani sprejeto. En plus štiri, to je že zajeto. En plus pet za, proti sprejeto. Šest je že zajeto. Sedem za, proti zdržani sprejeto. Libe ena, to je že zajeto. Libe dva, ne glasujemo. Libe tri, kdo je za? proti zdržani sprejeto. Libe 4 in 5 sta že zajeta, 6 Za, proti, zdržani, sprejeto sedem. Za, proti. Tole bomo preverili. Libe, libe sedem preverjamo. Libe sedem. Das ist an, angenommen, liebe A. Sprejeto, liebe 8, za, proti, zdržani, sprejeto. Glasujemo o resoluciji. Začenjamo. Konec glasovanja. 18 proti 3 sprejeto. Čestitamo poročevalcu. Ja, no, zdaj pa gremo na posamična glasovanja po agencijah to je točka dnevnega reda številka in naj začnemo z agencijo ACER. Gre za uh, razrešnico, kdo je za, kdo je proti vzdržanje sprejeto. Amandma dva tako odpade, poimensko glasovanje, glasovanje uh, je odprto. Konec glasovanja. 15 proti 5. Konec. Naprej. Kar tako resolucija. Eh, predlog spremembe 4. Proti vzdržani sprejeto 5 za. Proti vzdržani sprejeto 6 za. Proti vzdržani sprejeto 7 za. Proti vzdržani sprejeto 8 za proti zdržanje sprejeto. Tako, eh, glasujemo po imensko o celi resoluciji, začenjamo. Konec glasovanja. 18 proti 2 sprejeto. Čestitke poročevalcev. Gremo naprej, agencija Berek. Odločitev o razrešnici. Amandma 1 za proti vzdržani sprejeto. 2 je brezpredmeten, elektronsko glasujemo v zvezi z razrešnico. Začenjamo. Konec glasovanja. 17 proti 3, hvala lepa. Tako zdaj pa pridemo do resolucije. Amandma 4 za, proti vzdržani sprejeto, 5 za, proti vzdržani sprejeto, 6 za, proti vzdržani sprejeto, 7 za, 7 in 8 za,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 proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti, lahko tole preverimo, 21. Konec glasovanja. En, 11 proti 10 zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo poimensko o resoluciji, začenjamo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 19 proti 2, hvala lepa. Gremo naprej na CDT. Amandma 1 v razrešnici za, proti in zdržani sprejeto. Amandma 2 brezpredmeten. Pomensko glasovanje v razrešnici. Začenjamo. Konec glasovanja. 17 proti 4, hvala lepa. Tako, zdaj pa resolucija. Amandma štiri, kdo je za proti zdržani sprejeto, pet za proti zdržani sprejeto, šest za proti zdržani zavrnjeno, sedem za proti zdržani sprejeto, osem za proti. A lahko preverimo osem. Preverjamo osem. Konec preverjanja. Sprejeto devet z ustnim amandmajem za proti zavrnjeno ali želite preveriti. No, preverimo. Devet. Socialisti so proti ustnemu amandmaju, eh, podpirajo pa besedila. Torej, najprej glasujemo o ustnem amandmaju. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa o besedilu, celotnem besedilu, brez ustnega amandmaja. Torej v samem besedilu glasujemo, brez ustnega amandmaja. Preverjamo. Konec glasovanja. To je sprejeto. Deset. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno 11 za, proti zdržani sprejeto 12 ena, za, proti zdržani sprejeto 13 za, proti zdržani sprejeto. Kult 1, že zajeto kult 2 za, proti zdržani sprejeto, kult 3 za, proti zdržani sprejeto, kult 4 že zajet, kult 5 za, za proti. Zdržani sprejeto 6 za, proti zdržani sprejeto. Glasujemo o resoluciji poimensko. Glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 19 proti 3. Hvala lepa. CDFOP in Tesaloniki. Ena za proti sprejeto. Dva brezpredmeten. Poimensko glasovanje o razrešnici. Začenjamo glasovati. Die Abstimmung. Konec glasovanja. 18 proti 4, hvala lepa. Zdaj pa še resolucija, amandma 3. Za proti sprejeti, sprejeto 5, za proti sprejeto 6, za proti zdržani sprejeto 7, za proti zdržani zavrnjeno 8 z ustnim amandmajem. Imate ogovor proti ustnemu amandmaju? Ja. Že prej smo imeli eh, večino proti, tako da najprej glasujemo o samem besedilu. Kdo je za besedilo za? Proti zdržani sprejeto. 9 za, proti zdržani zavrnjeno. 10 za, proti zdržani sprejeto. Empel 1 do 5, to je že zajeto. Empel 6 za, proti zdržani sprejeto. 7 in 8 sta že zajeta. Tako zdaj poimensko glasujemo o resoluciji. Začenjamo. Ena kartica nam še manjka. No, potem je to to. Konec glasovanja. 18 proti 3. Hvala lepa. Cepol. Cepol. Predlog spremembe 1. Za proti vzdržani sprejeto 2 brezpredmeten o razrešnici poimensko začenjamo glasovati. Konec glasovanja, 17 proti 5. Zdaj pa resolucija. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti zdržani zavrnjena, 9 za proti zdržani sprejeta, 10 za proti zdržani zavrnjeno, 11 za proti. Preverimo 11. Konec preverjanja. Zavrnjeno je 15 proti 8, 12 za, proti Zdržani sprejeto. 13. Ustni predlog spremembe. Ali kdo ogovarja proti temu? Samo besedilo za, proti, zdržani. Sprejeto. 14. Za, proti, zdržani. Preverimo 14. Konec preverjanja. Sprejeto. 15 za, proti, zdržani, sprejeto. Libe 1 do Libe 4, to je že zajeto, Libe 5 za, proti, zdržani, sprejeto 6, za, proti, zdržani, sprejeto Libe 7 in 8 in 9 so že zajeti, Libe 10 za, proti, zdržani, sprejeto. Glasujemo o resoluciji poimensko, začenjamo glasovanje. Ja, den Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 21 proti 3, hvala lepa. Gremo naprej. EASA. Predlog spremembe 1 za proti zdržani sprejeto. S tem je, sta tudi 2 in 3 že rešena. Odločamo o resoluciji poimensko. Začenjamo glasovanje. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 20 proti 4. Zdaj pa še resolucija. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani. Lahko bi bilo sprejeto. Preverjamo 9. Wir haben immer auch noch Mitglieder dazu gekriegt. Ja. Novi člani so še prišli sprejeto. Deset. Ustni predlog spremembe. Ni ugovorov, torej besedilo samo za, proti, vzdržani. Sprejeto. Preverimo. Številka 11. Oziroma 10. Preverimo 10. Mislim, da imamo enako večino kot prej, ampak lahko preverimo. Še en manjka. Tako. Zdaj pa je. Sprejeto. Enajst. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Dvanajst. Za. Proti. Vzdržani. Ali lahko preverimo dvanajst? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Trinajst. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Štirinajst. Za proti, vzdržani. Preverjamo 14. Žal mi je, preverjamo. Ni jasno. Konec preverjanja. Sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 1, do tri, to je že zajeto, štiri za, proti vzdržani, sprejeto. 65 zajeta, sedem za, proti vzdržani, sprejeto, osem za, proti vzdržani, sprejeto, tran devet za, proti vzdržani, sprejeto, tran deset za, proti vzdržani, sprejeto, tran enajst za, proti sprejeto. Tran 12 in 13 že zajeta, poimensko končno glasovanje o resoluciji. Začenjamo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 21 proti 3 sprejeto. Gremo naprej. EASO. Nobenih predlogov sprememb ni bilo tako, da lahko takoj poimensko glasujemo o razrešnici. Kdo je za? Glasuje za, kdo je proti? Glasuje proti. Glasujemo poimensko. imensko. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja 21 proti 3. Hvala lepa. Zdaj pa še resolucija, predlog spremembe 1 za, proti, zadržani, sprijeto 2 za, proti, vzdržani. Um, preverjamo 2. Konec preverjanja. Sprejeto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 proti zdržanje sprejeto. Libe 6, prvi del je že zajet, drugi del za proti zdržanje sprejeto. Libe 7 pa 8 sta že zajeta, tako pa zdaj eh, glasujemo o resoluciji, začenjamo. Tudi. Nein, das war jetzt ganz die, die Entlastung. Ja, ist, ah ja, genau, genau. Also genau, genau. Wir haben ein Problem. Ja, Problem imamo z EASO. Opozorili se me na to. Na glasovalnem seznamu imamo vod plus, da se odloži vod minus, da se zagotovi glasovanje, eh, tako da moramo glasovanje ponoviti. Obratno moramo razmišljati, kdor želi, eh, da se razrešnica potrdi mora glasovati negativni in obratno. Žal mi je, narobe sem stvari napovedala. Še enkrat glasu, glasujemo o razrešnici. Ja, ja, ja, to torej je prvo, prvo glasovanje, ker ni bilo nobenih amadmajev. Žal mi je, nisem bila pozorna. Če želite, da se odloži, potem glasujete pozitivno. Sama sem napovedala glasovanje drugače, kot je zapisano, zato bi želela, da ponovimo glasovanje, kajti bila je, je moja napaka, ki jo tudi odkrito priznavam. Glasujte torej s plus, če želite odložiti, in z minus, v obratnem primeru, ponavljamo, gre za odločitev razrešnici. Sama sem napovedala obratno in to je problem. Zato ponavljamo glasovanje. Tako da predlagam, da ponovimo glasovanje, kaj te napačno sem ga napovedala. Če glasujete s plus, torej zeleno, želite, da se razrešnica preloži, odloži. EKR. Er, an... Eh, so mi sporočili, da eh, so jih moji komentarji zavedli. Torej, še enkrat ponovimo. Kdor želi, da se odloži, mora pritisniti plus. Glasujemo. You need to check the, the minutes as well on that, that we don't. Yeah, now it's check is over. Konec preverjanja soglasno. Dobro, super, žal mi je za napako. No, Eba, ja, I'm sorry, no. Eba. Eba. Resolucije še nismo opravili. A smo že glasovali o resoluciji? O tem smo že glasovali tudi v resoluciji, torej končno glasovanje je bilo že opravljeno. Tudi končno glasovanje. Kakšen pa je bil rezultat? 20 proti 4. Dobro. Yeah. Ja. Where are we? We, we, we, now we start. Now we start with EBA. Zdaj pa začnemo z EBA, Evropski bančni organ. Amandma ena za, proti, zdržani sprejeto. Se lahko odločimo, uh, glasujemo o razrešnici. Začete glasovanje. In zdaj obratno kot prej. No, glede poenostavitve bi tudi sama imela kakšen predlog. Konec glasovanja 20 proti 4. Hvala lepa. Razrešnica je potrjena. E, zdaj pa predlog spremembe 4. Za proti vzdržani zavrnjeno 5. Za proti vzdržani zavrnjeno 6. Za proti vzdržani sprejeto 7. Za 7 je brezpredmeten 8. Za proti vzdržani 8. Ali lahko to preverimo? Amandma 8. Konec preverjanja. Sprejeto. 9 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, zdržani. Preverjamo. Amandma 10. Der Check ist beendet. Konec preverjanja. Zavrnjeno. Z enakimi glasovi. 11 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 12 gre za ustni predlog spremembe, klasični ugovor. Samo besedilo za, proti vzdržanje sprejeto. 13 za, proti vzdržanje sprejeto. 14 za, proti vzdržanje sprejeto. 15 za, proti vzdržanje sprejeto. Ekon 1 že zajeto. Ekon 2 do Ekon 6. Glasujemo skupaj od 2 do 6. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Ekon 7 že zajed, Ekon 8 prvi del že zajed, drugi del Ekon 8 za, proti vzdržanje sprejeto. Ekon 9 za, proti vzdržanje sprejeto. Končno glasovanje v resoluciji poemensko začenjamo glasovanje. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 20 proti 4 sprejeto. Gremo naprej. Preprečevanje bolezni, ECDC, amantma 1 za proti vzdržanje sprejeto. Zdaj podločamo o razrešnici. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 proti 3, hvala lepa. Resolucija, predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani sprejeto, 5 za, proti, vzdržani sprejeto, 6 za, proti, vzdržani sprejeto, NV1, že zajeto, NV2 do 4 v bloku, NV2 do NV8, no, če nihče ne ogovarja, potem 2 do 8 za, proti, vzdržani sprejeto, 6 za, 9 do 12 so že zajeti, zdaj pa končno glasovanje poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 proti 3. EHA, agencija za kemikalije. Predlog spremembe. 1. Za proti vzdržanje sprejeto. Zdaj gremo do, eh, na poimensko glasovanje o razrešnici. Začenjamo. Thank you proti ja, Abščemu. Mm, Izkušlosen. Konec glasovanja 19 proti 5. Hvala lepa. Resolucija. Predlog spremembe 3 za proti vzdržani. Preverjamo. Mislim, da je sprejeto, ampak preverjamo. Predlog spremembe 3. Preverjamo.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 Imamo ugovor, Denis. NV1 do NV4. Glasujemo skupaj. NV1 do NV4. Oziroma NV1 do NV3 za, proti, zdržani, sprejeto. NV4 za, proti, zdržani, sprejeto. NV5 do NV12. Glasujemo skupaj za. Ne želite. Torej, MV5 za, proti, zdržani, sprejeto. NV7 za proti vzdržanje sprejeto, NV9 za proti vzdržanje sprejeto, NV11 za proti vzdržanje sprejeto, NV12 za proti vzdržanje sprejeto. Tako, končno glasovanje o resoluciji po imensko glasovanje. Die Abstimmung ist beendet. 20 zu 4. Danke. Konec 20 proti 4. Agencija za okolje v Kopenhagnu. Točka 21. Amandma 1 za proti vzdržani sprejeto. Vložba o dodelitvi razrešnice. Poimensko začenjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. The resolution. Amendment 4. In favor. 4. Za. Proti. Kdo je za? Amen na štiri. Yeah, ja, no, glasujemo takrat, ko vsi naredimo isto stvar v istem trenutku. No, preverimo. Amen na štiri. Nisem mogla videti, kaj počnete. Hvala lepa. Zavrnjeno, hvala. Amen ima pet za proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. Amandma 5. Preverjamo. Dvanajst proti deset sprejeto. Hotla sem reči, da je bilo kar jasno, ampak zdaj vidim, da rezultat ni bil prejasen. Amandma šest za, a, oziroma je brez predmeta. Amandma sedem za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma osem za, proti zdržanje sprejeto. Devet z ustnim amandmajem, govor, ja, samo besedilo glasujemo za proti zdržanje sprejeto. Deset za proti zdržanje sprejeto. Enajst za proti zdržanje sprejeto. Dvanajst za proti eh, zdržanje sprejeto. Trinajst za proti zdržanje zavrnjeno. NV1 in 2 sta že zajeta. NV. Ali lahko glasujemo, oziroma se upravičujem, preverjamo amandma 13. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Sistem je zelo počasen. Okay, yeah, sprejeto, sprejeto, se upravičujem. Hvala lepa. NV21 že zajeta, NV3 in 4 lahko glasujemo skupaj. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. NV5, prvi del za, proti? Zdržani sprejeto. Drugi del, oziroma 8 in 9, kdo je za, kdo je proti, kdo je zdržan sprejeto. Glasujemo o resoluciji po imensko glasovanje. enaindvajset proti tri hvala lepa Zdaj pa Agencija za nadzor ribištva, točka 22, 1 za proti vzdržanje sprejeto. Razrešnica, glasujemo. Konec glasovanja. 20 proti 4. Amadma 4, za proti vzdržanje sprejet, 5 za 4 proti vzdržani. Lahko to preverimo. Predlog spremembe 5. Amendment 5. Check is yeah, 14 to 10, it's adopted. 14 proti 10, sprejeto. Amendment 5, podobno ustni predlog spremembe, sprejet. Amendment 7, za, proti, vzdržani, sprejet. Ali lahko glasujemo v sklopu od peš 1 do peš 14. Ne, ne bo šlo. Peš 1 do peš 6 naenkrat v sklopu. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Peš 7, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Peš 9 in 10. Ne, najprej peš 9. Kdo je za proti vzdržanje sprejet, peš 10 za proti vzdržanje sprejet, peš 11 za proti vzdržanje. Lahko preverimo peš 11, mislim, da bi zavrnem. Yes. Yes, it was rejected. Zavrnem. Potem peš 12 za proti vzdržanje sprejet, peš 14, kdo je za proti vzdržanje sprejet vzdržani, preverjamo peš 14 elektronsko. Mislim, da je bil sprejet. Peš 14. Konec glasovanja sprejet. Resolucija v celoti, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. The vote is closed, 21. Konec glasovanja. 21 proti 3. Zdaj pa EFSA, točka 23, prvi predlog spremembe za proti vzdržani sprejet, potem pa glasovanje v razrešnici po eminsko, začetek glasovanja. Konec glasovanja, 19 proti 5. Pri resoluciji ne bomo glasovali glede prvega predloga spremembe. Začeli bomo s kompromisom A. Za proti vzdržani sprejet predlog spremembe 9, za proti zdražen zavrnem, 10 za proti vzdržani sprejet, 11 za proti vzdržani sprejet, 12 za proti vzdržani sprejet, 13 za proti vzdržani sprejet, 14 za proti vzdržani sprejet, 15 za proti vzdržani sprejet, 16 za proti vzdržani sprejet, 17 za proti vzdržani sprejet proti, vzdržani zavrnjeni. 18 za, proti, vzdržani sprejet, 19 za, proti, vzdržani sprejet, 20 za, proti, vzdržani sprejet, 21 za, proti, vzdržani. Ali lahko preverimo 21. predlog spremembe? Mislim, da je zavrnjen. Da, Hvala. 22 za, proti, vzdržani zavrnjen, 23 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, lahko to preverimo. 23. Ja, it is clearly adopted, sorry. Jasno je, da je sprejet, 24 za, proti, vzdržani sprejet, 25 za, proti, vzdržani zavrnjen, 26 za, proti, vzdržani zavrnjen vzdržani, zavrnjen 27 za, proti vzdržani sprejet 28 za, proti vzdržani sprejet 29 za, proti vzdržani sprejet 30 za, proti vzdržani sprejet 31 za, proti vzdržani sprejet. Lahko morda preverimo 31. predlog spremembe Konec glasovanja. Zavrnen. Žal mi je. 32 za. Ne, tudi predlog spremembe 30 bomo najprej še preverili. 30. Prav tako zavrnjen. Z enakim izidom. 32 za, proti, vzdržani zavrnjen in V1 je že zajet. Ali lahko v naslednji kasujemo v sklopu? Lahko. In V2 do 11 za proti vzdržani sprejet. Potem pa še parmensko glasovanje v resoluciji v celoti. 20 proti 4. Hvala. Zdaj pa Ege, enakost med spoloma predlog spremembe ena za proti vzdržanje sprejet, potem pa še odločitev o razrešnici, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Sklost. Konec glasovanja. 19 proti 5, hvala. Zdaj pa predlog spremembe 4 za proti vzdržanje. Lahko preverimo predlog spremembe 4 resolucije. smo preverili zavrnen. 5 za proti vzdržani sprejet, 6 za proti vzdržani sprejet, 7. Ne, še 6 za. Se pravičujem, predlog spremembe 8 za. 8, da. Das war also Sorry. Und Seven <laughs> ja, ja, ja. Falls. Ja, ja, ja, okay. Seven Falls, number. Sedem seveda brezpredmeten, osem za, proti, vzdržani, zavrnjen, devet za, proti, vzdržani, zavrnjen. Lahko preverimo predlog spremembe 9, mislim, da je zavrnjen, ampak vseeno. Ja. Konec glasovanja, zavrnjen predlog spremembe 10 za ustnim predlogom. Samo besedilo za proti vzdržanje spred. 11 za proti vzdržanje spred. Ali lahko v sklopu obravnavamo FEM A, B, pa potem do FEM 2 za proti vzdržanje spred. Pa še resolucija celoti pojmensko glasovanje, začetek glasovanja. The vote is closed. 20. Konec glasovanja 12 proti 4. Zdaj pa še EJUPA, organ za zavarovanje in poklicne pokojnine. Amandma 1 za proti zdržanje sprejeto. Odločitev o razrešnici pojemensko glasovanje, začetek glasovanja. Thank you. There is... 20 proti 4 za resolucija, predlog spremembe 4 za, proti vzdržani lahko to preverimo, predlog spremembe 4. Sprejet. 5 za, proti, vzdržani zavrnen, 6 za, proti, vzdržani sprejet, 7 za, proti, vzdržani sprejet, 8. Lahko preverimo predlog spremembe 5, lahko. Preverjamo. sprejet je bil. Žal mi je, tako pač je. No, Osem za, proti, vzdržani zavrnem. Devet, ustni predlog spremembe temu smo proti, potem pa še celotno besedilo za, proti vzdržanju sprejeto, 10 za, proti vzdržanju sprejet, 11 za, proti vzdržanju. Lahko to preverimo, predlog spremembe 11. Konec glasovanja, sprejet. 12 za, proti vzdržanju sprejet, 13 za, proti vzdržanju sprejet, 14 za proti, vzdržanje sprejet, ikon 1, prvi del, ki je zajet, potem pa drugi del za, proti, vzdržanje sprejet. Ali lahko preverimo vse ikone v sklopu, torej ikon 2 do ikon 6, noben ne ugovarja temu. Ne, ne bo v redu. Najprej 2 in 3 skupaj za, proti, vzdržanje sprejet. Ikon 4 za, proti, vzdržanje sprejet. Ikon 6 za, proti, vzdržanje sprejet sprejet. Zdaj pa še resolucija, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja 20 proti 4, hvala. Po pa še EIT v Budimpešti. Prej smo imeli ena zapor, ki je držani sprejet, potem pa odločitev razrešnice poimensko, začetek glasovanja. The vote is closed. Konec glasovanja 19 proti 2. Hvala. Za resolucija predlog spremembe 4 za proti vzdržani sprejet, 5 za proti vzdržani sprejet, 6 za proti vzdržani sprejet, 7 za proti vzdržani sprejet, 8 za proti vzdržani sprejet, 9 za proti vzdržani. Prav tako sprejet. Lahko preverimo predlog spremembe 9, mislim, da je sprejet. takes over. Konec glasovanja sprejet. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani sprejet. 11 za, proti, vzdržani sprejet. 12 za, proti, vzdržani sprejet. 13 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo predlog spremembe 13. zavrnjeno. Zdaj pa še resolucija v celoti, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Proposed closed. Konec glasovanja 20 proti 3. Zdaj pa še EMA, predlog spremembe 1, za proti vzdržanje sprejet. Odločitev razrešnice, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. 19 proti 5. Za resolucije predusmenjene 5 za, proti vzdržani spred, 6 za, proti vzdržani spred, 7 za, proti vzdržani. Mislim, da bi lahko bil zavrnen, bomo preverili. 7. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog smembe 8 za, proti vzdržani spred vzdržani sprejet, 9 za, proti, vzdržani sprejet, 10 za, proti, vzdržani, 10 predlog spremembe, 10 za, proti, bomo preverili, 10. Konec glasovanja, zavrnem. Predlog spremembe 11, za, proti, vzdržani 10. Torej, 11 še enkrat za proti vzdržanji sprejet, 12 za proti vzdržanji sprejet, 13 za proti vzdržanji zvrnen, 14 za proti vzdržanji sprejet, 15 za proti vzdržanji zavrnen, 16 ustni predlog spremembe, samo besedilo za proti vzdržanji sprejet, 17 za proti vzdržanji zavrnen. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 21 za, proti, vzdržani. Lahko to preverimo, predlog sprejem v 21. Um, check his slow system. Mm -hmm. Sprejet. 22 za, proti, vzdržani. Sprejet, po mojem mnenju, ampak prosim, da to preverimo. Predlog spremembe 22. Sprejet. 23 za, proti, vzdržani sprejet. NV4, ali lahko NV obravnavamo v sklopu, da ali ne. Da. NV4 do 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Pa še celotna resolucija, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. 19 proti 4. Zdaj pa še MCDDA 28, predlog spremembe 1 za proti zdržanje sprejeto, potem pa odločitev o razrešnici pametnega glasovanja, začetek glasovanja. Vote is closed. Konec glasovanja. 20 proti 4 resolucija. Začeli bomo predlog spremembe 4 za proti vzdržani zavrnjen 5. Z ustnim predlogom ugovori da. Samo besedilo za proti vzdržani sprejeto. Šest za proti vzdržani sprejet, sedem za proti vzdržani sprejet. Libe sedem za proti vzdržani sprejet. Celotno besedilo poimensko, začetek glasovanja. Konec glasovanja, 21 proti 3, hvala. Zdaj pa EMSA, Pomorska agencija brez usmembe 1, za proti vzdržanje sprejet, odločitev razrešnici po imensko začetek glasovanja. Konec glasovanja, 21 proti 3, resolucija, kompromis A, za proti vzdržanje sprejet, 6 za proti vzdržanje sprejet, predlog spremen besedami brezpredmeten, potem pa 8 za, proti, vzdržani sprejet, 9 za, proti, vzdržani sprejet, 10 ustni predlog spremembe z ugovorom, samo besedilo za, proti, vzdržani sprejet, 11 za, proti, vzdržani sprejet, tran 4 za, proti, vzdržani sprejet, lahko obravnavamo tran 6 do tran 6. 7, 6 in 7 za proti vzdržani sprejet. Besedilo resolucije, pametsko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. 20 proti 4, hvala. Enisa, predlog sem B1, za proti vzdržani sprejet. Odločitev o razrešnici, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. 20 proti 4 za resolucije, pred vsem je 5 za, proti vzdržani, zavrnjen. 6. Preverjamo predlog spremembe 5. Potem pa predlog spremembe 6 za, proti vzdržani, zavrnjen. 7 za proti vzdržanje zavrnen. Lahko preverimo še enkrat predlog spremembe 7. Mislim, da je bil zavrnen. Ne, sprejet z enim glasom razlike. Se pravi, čujem. Hvala. 8 za, proti vzdržanje zavrnen, 9 za, proti vzdržanje vzdržani zavrnjen, 10 za, proti vzdržani sprejet. 11 za, proti vzdržani zavrnjen, 12 za, proti vzdržani zavrnjen, 13 za, proti vzdržani zavrnjen, 14 za, proti vzdržani sprejet, 15 za, proti vzdržani zavrnjen, 16 za, proti vzdržani zavrnjen. Preverili bomo predlog spremembe 16. Mislim, da je zavrnen. Da, zavrnen. 17 za, proti, vzdržani. Ali lahko preverimo tudi predlog spremembe 17? Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa še poemensko glasovanje glede celotnega besedila. Začetek glasovanja. konec glasovanja. 22 proti 3. Zdaj pa era, predlog 7b1, za proti vzdržani sprejet. Razrešnica po imensko, začetek glasovanja. Konec glasovanja, 20 proti 4. Zdaj pa resolucija, kompromis A, za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 6, za proti vzdržani sprejet. 7 za proti proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo predlog spremembe 8, mislim, da je sprejet. Sprejete z enim glasom razlike. 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 10 za ustnim predlogom, zavrnem samo besedilo za proti vzdržani sprejet. 11 za proti vzdržani sprejet. 12 za proti vzdržani sprejet. 13 za proti vzdržani sprejet. 14 za proti vzdržani Ne vem, lahko to preverimo, predlog spremembe 14. Check is over. Konec glasovanja sprejet. 15 za, proti vzdržani. Lahko preverimo tudi 15. predlog spremembe, mislim, da je sprejet. 15 je adopted, ja. Yeah. Da, sprejet. Tran 2, ali lahko o tem glasujemo v sklopu Tran 2 do 15, če temu nasprotujete za, proti, vzdržanje, sprejet. Zdaj pa še resolucija v celoti, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. There's still one vote missing. En glas še manjka, ne. Konec glasovanja, očitno nas je nekdo zapustil. 20 proti 3, dobro. ESMA, predvsem da ena za, proti vzdržanje, sprejeto potem pa še odločitev o razrešnici, pa armensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. 19 proti 4. Zdaj pa resolucija, predlog so mi 4 za, proti, vzdržani sprejet, 5 za, proti. Ali lahko preverimo predlog so mi 5, mislim, da je sprejet, ampak vseeno. Yeah. Ja. Vote is closed. Konec glasovanja, 12 proti 10, sprejet. Predlog spremenili 6 za, proti, vzdržani sprejet, 7 za, proti, vzdržani sprejet, 8 za, proti, vzdržani sprejet, 9 za, proti. Preverjamo predlog spremenbe 9. Konec glasovanja, zavrnjen. 10 za, proti vzdržani sprejet, 11 brez ustnega predloga, se pravi besedilo za, proti vzdržani sprejet, 12 za, proti vzdržani zavrnjen, 13 za, proti vzdržani sprejet. Ali lahko preverimo predlog spremembe 13? Check this over, it is adopted. Konec glasovanja sprejet. 14 za, proti, vzdržani sprejet, 15 za, ne, preverjamo še predlog spremembe 14. Konec glasovanja sprejet. Zdaj pa 15 za, proti, vzdržani sprejet, 16 za, proti, vzdržani sprejet. Mislim, da je sprejeta, ampak preverimo to. Predlog spremim, B16. Konec glasovanja. Zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani. Z isto večino zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. Ekon 1 do 5 oziroma do 5. 4, se pravi 2 do 4 sklopov za proti vzdržanje sprejeto. Resolucija v celoti, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Still one missing. Še en glas manjka. Glasovanje je konec, 18 proti 4, hvala. ETF, predlog spremembe ena za, proti vzdržani sprejeto, odločitev o razrešnici, poemensko glasovanje, začetek glasovanja. Gre za 33. točko Fundacije za usposabljanje. 19 proti 4, hvala, zdaj pa sama resolucija, predlog svojim beširi za, proti, vzdržani, bomo preverili. Predlog spremembe 4, konec glasovanja, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti. Lahko to preverimo. Predlog spremembe 7. Mislim, da je bilo glasov za nekoliko več, ampak nisem prepričana. Ne, zavrnen. Osem za, proti. Lahko preverimo še predlog spremembe. Osem. Check is over. It is... Konec glasovanja, zavrnen. Devet za, proti, vdržani, sprejet. Deset brez osnega predloga spremembe za, proti vzdržani, sprejet, 11 za, proti vzdržani, sprejet, 12 za, proti vzdržani. Preverili bomo. Predlog spremim. B12. Yeah, it is a top. Sprejet. Empel. Ali lahko o tem glasujemo v sklopu? 2 do 7. Denis pravi ne. Mm -hmm. ne moremo o tem glasovati v sklopu? Ne. Potem pa impl 2, za proti vzdržani sprejet, 3 za proti vzdržani sprejet, 6 za proti vzdržani sprejet, 7 za proti vzdržani sprejet. In po 9 je že zajet, zdaj pa še resolucija v celoti, po enem glasovanju, začetek glasovanja. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 21 proti 3. Zdaj pa EU-LISA, 34. točka, predlog svembe 1, za proti vzdržanje sprejeto. Zdaj pa še odločitev odobritve razrešnice po imensko glasovanje, začite glasovanje. Konec glasovanja, 19 proti 4, zdaj pa resolucija, predlog svembe 6, za proti vzdržanje sprejet, 7 za proti vzdržanje vzdržani sprejet, 8 za, proti, vzdržani sprejet, 9 za, proti, vzdržani sprejet, 10 za, proti, vzdržani zavrnen, 11 za, proti, vzdržani sprejet, 12 za, proti, vzdržani preverjamo predlog spremembe 12. Mislim, da je sprejet. sprejet. 13 za, proti, vzdržani sprejet. 14 za, proti, vzdržani sprejet. 15 za, proti, vzdržani sprejet. 16 za, proti, vzdržani sprejet. 17 za, proti, vzdržani sprejet. 18 za, proti, vzdržani sprejet. 19 za, proti, vzdržani sprejet. 20 za, proti, vzdržani sprejet. Libe lahko glasujemo v libe sekciji v sklopu, 4 do 13 za proti vzdržani sprejet, zdaj pa še celotno besedilo, pravim izpred glasovanja, začetek glasovanja. Konec glasovanja, 20 proti 2. Hvala. Točka 35, Oša, preusmembe 1 za proti vzdržani sprejet, odločitev odobritvi razrešnice, pojmensko glasovanje, začetek glasovanja. konec glasovanja. 21 proti 3. Resolucija predlog svojim 4 za proti zdržani. Lahko preverimo predlog svojim 4. Mislim, da je bil sprejet. Ne, zavrnjeno. 5 za, proti vzdržanje. Preverili bomo tudi predlog spremembe 5. It is rejected. Thank you. Zavrnjeno. Hvala. Šest za, proti, vzdržani sprejet. Sedem za, proti, vzdržani sprejet. Osem za, proti, vzdržani. Lahko preverimo predlog spremembe 8. Sprejet. 9 za, proti, vzdržani sprejet. Zavrnjen. Deset za, proti, vzdržani, sprejet. Enajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dvanajst za, proti. Ali lahko preverimo predlog spremembe? Dvanajst. Zavrnjen. Trinajst. Za, proti, vzdržani vzdržani. Lahko preverimo tudi predlog spremembe 13. Zavrnjen. Žal. 14 brez ustnega predloga spremembe. Samo besedilo za proti vzdržani sprejet. 15 za proti vzdržani sprejet. Zdaj pa še predlogi empla v sklopu dobro za proti vzdržanje sprejeto. Zdaj pa še resolucija v celoti, pojemensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja, 21 proti 3. Zdaj pa Euratom, 36. Predlog svojega ena za proti vzdržanje sprejeto, potem pa še odločitev o odobritvi razrešnice, pojemensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. 20 proti 4. Hvala. Nimamo nobeni predlogov spremembe glede te resolucije, potem glasujemo o resoluciji v celoti, poemensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. 21 proti 3. Hvala. Zdaj pa Eurofond, Irska, 1 za proti, že je sprejeto. Razrešnica poimensko, prosim, glasujte. Konec glasovanja, 21 proti 3. Zdaj še resolucija, amadma 4 za, proti vzdržani, zavrneno. Amadma 5 za, proti vzdržani, sprejeto. Amadma 6 za, proti vzdržani. Preverimo, amadma 6, prosim. Mislim, da je zavrneno, ampak vseeno. Ni bilo najbolj jasno. Ja, zavrneno. Amandma 7 za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 8 za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 9 za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 10, brezustnega amandmaja za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 11 za, proti. Preverimo, prosim, amandma 11. Preverjamo amandma 11 sprejeto. Amandma 12 za, proti vzdržani sprejeto, 13 za, proti vzdržani sprejeto, 14 za, proti vzdržani sprejeto. Vse amandmaje Empel sočasno, Empel 2 do 7 za, proti vzdržani sprejeto, Empel 12 za, proti vzdržani sprejeto, Empel 13 za, proti vzdržani sprejeto, 14 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeta. In še resolucija poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Eno je spod tri sprejeto, hvala. Eurojust amandma ena za proti vzdržani sprejeto. Razrešnica poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja 20 proti 4. Resolucija, amadma 4 za, proti vzdržani, sprejeto. Amadma 5 za, proti vzdržani, sprejeto. Lahko preverimo 5. Mislim, da je sprejeto, ampak vseeno. Ja, sprejeto. Amadma 6 za, proti vzdržani, sprejeto. 7 za, proti vzdržani, sprejeto. 8 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti vzdržani, sprejeto sprejeto. 10 je brezpredmeten, 11 za proti vzdržani sprejeto, 12 za proti vzdržani sprejeto, 13 za proti vzdržani. Preverimo. 13 preverjamo. Sprejeto. 14 brezustnega manjmaja za proti vzdržani, sprejeto 15 za proti vzdržani, sprejeto 16 za proti vzdržani, sprejeto 17 za proti vzdržani, sprejeto 18 za proti. Lahko preverimo 18. Sprejeto. 19 za proti vzdržani sprejeto. 20 za, proti vzdržani, sprejeto. Vse amadmaje Libe, 4 do 7 za, proti vzdržani, sprejeto. Resolucija v celoti, glasujte prosim poimensko. Konec glasovanja, 21 proti 3, sprejeto. 39, Evropol amadmaje na za, proti vzdržani, sprejeto razrešnica poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, 20 proti 4, še rezolucija, amandma 5 za proti vzdržani. Sprejeto. 6 za proti vzdržani. Sprejeto. 7 za proti vzdržani. Zavrno. 8 za proti. Lahko preverimo amandma 8, prosim. zavrnjeno. Amandma 9 za proti stržani. Preverimo amandma 9. Sprejeto. Amandma 10 za proti stržani. Sprejeto. 11 za preverjamo 11. 11. sprejeto. 12 za, proti, zdržani. Lahko preverimo 12. Vse skupine niso najbolj jasne pri glasovanju, zavrnjeno zdaj je jasno. Ja. 13 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti vzdržani, sprejeto. 15 za, proti vzdržani, sprejeto. 16 za proti. Lahko preverimo 16. Sprejeto. Sednaest za, jasno sprejeto, proti vzdržani sprejeto. Osmaest za, proti vzdržani sprejeto. O, devetnaest za, proti vzdržani sprejeto. Devetnaest za, proti vzdržani sprejeto. Enaest za, proti vzdržani sprejeto proti, 21 za, proti, vzdržani. Preverimo, prosim, 21 preverimo. It is clearly adopted. 22. Sprejeto. 22 za, proti vzdržani, sprejeto. 23 za, proti vzdržani, sprejeto. Libe 1 in Libe 5 skupaj. Libe 1 in Libe 5 skupaj. Prejeto. Še resolucija po imensko, glasujte, prosim. Konec glasovanja, 21 proti 3, hvala lepa. Agencija za temeljne pravice, amandma 1 za, proti vzdržanji sprejeto. Še razrešnica, po imensko, glasujte, prosim. konec glasovanja, 21 proti 3 je resolucija, amandma 4 za proti vzdržani sprejeto 5, za proti vzdržani sprejeto 6, za proti vzdržani sprejeto 7, za proti vzdržani sprejeto 8, za proti vzdržani sprejeto 9, za proti vzdržani sprejeto. E, Libe 5 in 7 skupaj za proti vzdržani sprejeto sprejeta. Še celotno besedilo po imensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. 21 proti 3 sprejeto Frontex. Točka 41, amandma 1 za. Proti vzdržani sprejeto. Razrešnica po imensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. 19 proti 4, resolucija, amandma 5 za, proti vzdržani, sprejeta. 6 za, proti vzdržani, sprejeta. 7 za, proti vzdržani. Ja, sprejeto. 8 za, proti vzdržani, sprejeto. 9 za, proti vzdržani, sprejeto. 10 za, proti vzdržani, sprejeto. 11 za, proti. Preverimo 11. Preverjamo 11. Sprejeta. Lahko se amandmaje libe skupaj. Ja? Vse proti izdržani sprejeto. In še resolucija v celoti po imensko glasujte prosim. Konec glasovanja, 20 proti 2 sprejeto. Agencija GNSS, amandmaje na za proti vzdržani. Sprejeto. Razrešnica po imensko, glasujte prosim. Konec glasovanja, 19 proti 5. Resolucija, amandma 4 za, proti vzdržani sprejeto, 5 za, proti vzdržani sprejeto, 6 za, proti vzdržani sprejeto, 7 za, proti vzdržani. Sprejeto. 7 za proti vzdržani. Sprejeto. 8 za proti vzdržani. Sprejeto. 9 za proti vzdržani. Lahko preverimo 9. Ja, nikoli ne veš. Ja, sprejeto. Ni bilo tako zelo jasno, ampak vseeno. Dobro, hvala in še poimensko celotna resolucija. Glasujte, prosim. Konec glasovanja 20 proti 4 sprejeto. Tako, zdaj smo zaključili z agencijami, hvala lepa. In če bomo disciplinirani, bomo lahko šli uspešno naprej. Ja, nikomor ni všeč to. Torej, zdaj so točke 51 do 58, Marko Vali je poročevalec, želite besedo? A, ne, ne, ne, pardon, najprej so to še skupna podjetja. Se upravičujem. Drži, se upravičujem. Torej, skupna podjetja 43 do 50 točke na dnevnem redu. 43 do 50. Imate vsi pred seboj glasovalne sezname? Brian Hayes je poročevalec. Želite besedo? Ne. Torej, industrijske panoge, ki temelje na rabi biomase, ste vsi pripravljeni, amadma ena za proti stržani zavrneno. Razrešnica po imensko glasujte, prosim. konec glasovanja 20 proti 3, hvala lepa resolucija, amadma 2 za proti vzdržani sprejeto, 3 za proti vzdržani sprejeto, 4 za proti. Lahko preverimo amadma 4. Konec glasovanja zavadeno. Amadma 5 za proti vzdržani sprejeto. Resolucija poimensko glasujte, prosim. konec glasovanja 20 proti 2. Čisto ne bo, 2, amadma 1 za proti vzdržanje zavrneno. Razrešnica po imensko, glasujte prosim. Konec glasovanja 20 proti 4 in še resolucija, amadma 2 in 3. Ni potrebno glasovanje, amadma 4 za proti vzdržanje sprejetjo, 5 za proti vzdržanje sprejeto. Še resolucijo celoti po imensko glasujte, prosim. Konec glasovanja, 20 proti 3, sprejeto. Skupno podjetje Excel, amandma 1 in 200 popolnoma enaka, za proti vzdržajanje zavrneno. Razrešnica po imensko, prosim. konec glasovanja 18 proti 6. Resolucija amandma 4 za proti vzdržani zavrnjeno. 5 za proti vzdržani zavrnjeno. 6 za proti vzdržani zavrnjeno. 7 za proti vzdržani sprejeto. 8 je brezpredmetno. 9 za proti vzdržani sprejeto. 10 za proti vzdržani sprejeto sprejeto. Še resolucija kot celota, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja, 20 proti 4. Gorivne celice in vodik, amandma ena za, proti vzdržani, zavrnjena, razrešnica, poimensko prosim glasujte. Konec glasovanja, 19 proti 4. Resolucija amandma 2 za proti vzdržani sprejeto, 3 za proti vzdržani sprejeto, 4 za proti vzdržani sprejeto, 5 za proti vzdržani sprejeto, 6 za proti vzdržani sprejeto, 7 za proti vzdržani sprejeto, 8 za proti vzdržani sprejeto. Še resolucija poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. 21 proti 3. Hvala lepa. Ime je matma 1 za proti vzdržanje sprejeto. Zavrljeno. Razrešnica po imensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 20 proti 4. Resolucija. Amandma 2 za proti vzdržanje sprejeto. Amandma 3 za proti vzdržanje sprejeto. 4 za proti vzdržanje sprejeto. 5 za proti vzdržanje sprejeto proti vzdržani. Sprejeto 6 za proti vzdržani. Sprejeto 7 za proti vzdržani. Zavrneno 8 za proti vzdržani. Sprejeto 9 za proti vzdržani. Sprejeto še resolucija poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja 21 proti 3. Hvala lepa fuzijo za energijo, iter za 1, 2 in 3 proti vzdržani. Zavrno. Še razrešnica poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. 20 proti 3 sprejeto. Resolucija. Lahko glasujemo ne. Amandma 6 za proti vzdržani. Zavrno 7 za proti vzdržani zavrno, amandma 8 za proti vzdržani. Ne, preverimo, amandma 8 preverjamo. Zavrjeno. Amandma 9 za proti vzdržani. Zavrjeno 10 za proti vzdržani. Sprejeto 11 za vzdržani proti vzdržani. Preverimo amadma 11. Konec glasovanja zavrjeno. Amadma 12 za proti vzdržani. Amadma 11 lahko preverimo. Amadma 11. Ne, 12 se popravlja predsedovče. Amadma 12 preverjamo. Preverjamo amadma 12. Amadma 12. Zavrnjeno. Amandma 13 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti vzdržani, sprejeto. 15 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Še resolucija po imensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. 18.6. Cezar. Amandma ena, za proti vzdržani. Zavrnjeno. Še razrešnica po imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 proti 4 resolucija. Amandma dve, za proti vzdržani. Sprejeto. Tri, za proti vzdržani. Sprejeto. Lahko vse amandmaje tran glasujemo skupaj. Prosim, amandmaje Tran, 4 do 15 za proti vzdržanje sprejeto. Še resolucija poimensko. Glasujte, prosim. proti 3. Skupno podjetje Shift URL, točka 50, odstavek 1, eh, amandma 1 za proti vzdržanje zavrnjeno, razrešnica poimensko, glasujte prosim. konec glasovanja. 18 proti 6, hvala lepa, še resolucija. Amandma 2 za, proti vzdržani sprejeto. 3 za, proti. Lahko preverimo amandma 3. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak nisem prepričana. Sprejeto, ja. Amandma 4 za, proti vzdržani sprejeto. 5 za, proti vzdržani sprejeto lahko preverimo, amandma 5. Ja, sprejeto. Šest za, proti vzdržani sprejeto, sedem za, proti vzdržani sprejeto, osem za, proti vzdržani sprejeto. Lahko obravnavamo vse amadmaje tran skupaj. Nihče ne nasprotuje. Ok, torej vsi amadmaje tran, 6 do 14 za, proti vzdržani sprejeto. Še resolucija poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 21 proti 3. Zdaj pa razrešnica za druge institucije, točka 51 do 58, poročevalec gospod Vali, ki pa želi besedo. Izvolite. Ja, hvala lepa, rad bi se zahvalil vsem eh, poročevalcem za opravljeno delo. Mislim, da smo opravili dobro delo. Eh, pri številnih točkah smo uspeli najti dobre kompromisne rešitve. Imamo problem z enim amandmajem, ki za me predstavlja res eh, skrajno, skrajno mejo. Gre za to, da je ali da je mm, podal amendma k vsakemu poročilu, kjer obžalujejo odločitev Združenega kraljestva, da zapusti unijo. Mislim, da je to politični amendma in mislim, da ni na tem parlamentu, da eh, komentira izid referenduma, kakršen koli že je bil izid eh, odstotkovno gledano. Tako da, če bodo ti amendmaji izglasovani, bom omaknil svoje mestih poročil, ker tega ne morem podpreti, da parlament vključuje takšne stvari kot poročila. Hvala. Ja, Martina, ja, v imenu našega poročevalca v senci nasprotujemo temu ustnemu amandmaju. Ne, ne, to ni ustni amandmaj, nisem, nisem podal nobenega ustnega komentarja. Ja, se opravičujem, ker vaju motim v vajni zasebni razpravi. Gospod Salafranka. Sí, eh, gracias, señora presidenta. Hvala, gospod predsedujoča. Naj samo povem, da je bil poročevalec zelo dovzeten za mm, skrbi in pomisleke političnih skupin. Mislim, da je izkazal veliko dobre volje in eh, prepričan sem, da lahko to zadevo razrešimo. Kajti res bi bilo škoda, če bi po toliko dela, ki ga je vložil, poročevalec v to, eh, poročevalec ne bi mogel ohraniti svojega imena na teh poročilih. Mislim, da bi bilo zelo obžalovanja vredno, če se to ne bi potrudili in da poskrbimo za to, da smo vsi zadovoljni s prejetjem tega poročila. Hvala. Ja, dobro, ne bomo se zdaj tule pogajali o besedilu. To bi bilo treba praviti prej. Stvar je, kakršna je. Tako da zdaj glasujemo, pa bomo videli, kaj bo. Torej, najprej ECZD, službo za nadaljevanje, točka 51, amandma 1 za. Proti vzdržani sprejeto 2, za, proti vzdržani zavrnjeno, amandma 3, za, proti vzdržani sprejeto 2. S tem prehajamo na glasovanje o razrešnici. Glasujte poimensko, prosim. Hvala lepa. Kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto, 7 za proti. Lahko preverimo. Amandma 7 preverjamo. Preverjamo amandma 7. Konec eh, glasovanja zavrnjeno. 8 za, proti vzdržani sprejeto, 9 za, proti vzdržani sprejeto, 10 za, proti vzdržani sprejeto lahko preverimo, med ma deset preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 11 za, proti vzdržanje sprejeto, 12 za, proti vzdržanje sprejeto, 13 za, proti vzdržanje sprejeto, 14 za, proti vzdržanje sprejeto, 15 za, proti. Lahko preverimo amandma 15. Zavrnjeno. 16 za, proti vzdržani, sprejeto. Ustni mandma. vidim, da ni nasprotovanja, tako da glasujemo z ustnim amatmajem za proti vzdržani. Dobro, preverimo. Glasujemo o amandmaju skupaj z ustnim amandmajem, gre za amandma 17. Preverjamo elektronsko. Thank you. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti vzdržanje sprejeto, 20 za, proti vzdržanje. Ojej, preverimo. Ja, cel kup kolegov še ni glasovalo. Dobro, sprejeto. 21 za, proti vzdržani sprejeto, 22 za, proti vzdržani sprejeto, 23 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za, proti vzdržani sprejeto, 27 za, proti vzdržani zavrneno, 28 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za proti vzdržani, sprejeto. Amadma 34 za. A ne, tu je še ustni amadma. Kdo nasprotuje? Dobro, 34 brez amadmaja, brez ustnega amadmaja. Za, proti, vzdržani. Preverimo. 34 brez ustnega amadmaja. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto 12 proti 9. 35 za. Ja, ja, sprejeto, sprejeto. Petintrideset za, proti, zdržani. Preverimo, manj ima petintrideset, preverjamo. Zavrano. Kompromis 6 za, proti zdržanje sprejeto. 38 za, proti zdržanje sprejeto. 39 za, proti zdržanje sprejeto. 40 za, proti zdržanje. Preverimo 40. 40. Hvala lepa, sprejeto. 41 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani, sprejeto. 44 za, 45 eh, za, proti vzdržani, sprejeto. 45 za, proti vzdržani, sprejeto. 46 dva dela. 46 v dveh delih prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani. Preverimo drugi del amandmaja 46. Drugi del 46 preverjamo. Zavrnjeno. 47 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Potem afet 1 oziroma afet 2 za proti vzdržani sprejeto, AFET 5 za proti vzdržani sprejeto, AFET 6 za proti vzdržani sprejeto, AFET 9 za proti vzdržani sprejeto, AFET 11 za proti vzdržani sprejeto in še resolucija v celoti, poimensko glasovanje, prosim, glasujte. konec glasovanja 20 proti 3. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo še na točko 52. Svet in Evropski svet. Amandmaj 1 do 4 so identični. Gre za odložitev razrešnice, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Dobro, potem še razrešnica poimensko. Glasujte, prosim. konec glasovanja. 22 proti 1. S tem predlagamo, da se odloži glasovanje. Da pa resolucija, amandma 4 za proti zdržani sprejeto. Amandma 6 za proti zdržani sprejeto. 7 za proti vzdržani, zavrnjeno 8 za, proti vzdržani sprejeto 9 za, proti vzdržani sprejeto 10 za proti zdržani sprejeto. 11. Brez ustnega amantmaja za proti vzdržani sprejeto. 12. Imamo glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Drugi del. Zdržani. 13 za, proti, vzdržano, sprejeto. 14 za, proti, vzdržano, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Preverjamo 15. Hvala. Ja. ja. Ok, 15 zu 6. 16 proti 6, torej sprejeto. Amatma 16. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. 17 za, proti vzdržanje sprejeto. 18 za, proti vzdržanje sprejeto. Poimensko glasovanje v besedilu začenjamo glasovati. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 21 proti 1, en zdržan glas. Evropsko računsko sodišče, amandmaj 1 do 3, da se odobri razrežnica za proti zdržanje sprejeto. Amandma 3 je brezpredmeten. Glasujemo elektronsko. 3.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 Konec glasovanja. Konec preverjanja. Sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 je brezpredmeten, 14 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. No, potem smo uredili tudi drugo, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A, za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani. Preverjamo 18. Zavrnjeno. 19. Z ustnim medmajem. Je kakšen ugovor? Da, torej samo besedilo za, proti, zdržani, sprejeto 20 za, proti, vzdržani, sprejeto poimens, poimensko glasujemo v besedilu. Začenjamo. Konec glasovanja. 18 proti 3 sprejeto. Evropsko računsko sodišče. Amadma je 1 do 4 so enaki za proti zdržanje sprejeto. Amadma 5 je s tem brezpredmeten. Odločitev o razrešnici poimensko glasovanje. Začenjamo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 19 proti 2. Hvala lepa. Resolucija. Amadma 6 za, proti zdržani sprejeto 7 za, proti zdržani sprejeto 8 za, proti zdržani sprejeto. Kompromis A za, proti zdržani sprejeto 12 za, proti zdržani sprejeto 12 za proti zdržanje sprejeto, 13 za, proti zdržanje sprejeto, 14 za, proti zdržanje sprejeto, 15 za, proti zdržanje sprejeto, 16 za, proti zdržanje sprejeto, kompromis B za, proti zdržanje sprejeto, 19 za, proti zdržanje sprejeto, 20 za, proti zdržanje sprejeto, 21 za, proti zdržanje. Preverjamo 21. check is banded. Konec preverjanja. 14 proti 8 sprejeto. Kompromis C za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis D za, proti, zdržani sprejeto. Preverjamo kompromis D. Ja. Konec preverjanja 17 proti 5 sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto 27 za, proti, vzdržani, sprejeto 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani sprejeto. 40 je brezpredmeten, 41 za, proti, zdržani sprejeto, 42 za, proti, zdržani sprejeto, 43 za, proti, zdržani sprejeto, 44 za, proti, zdržani sprejeto, 45 za, proti, zdržani sprejeto, 46 za, proti. Lahko preverimo? Preverimo 46. Entschuldigung. Ja. Abgelehnt. Zavrnjeno. Kompromis G za. Proti vzdržani sprejeto. 49 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis H za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis I za. Proti vzdržani sprejeto. 53 za proti zdržani sprejeto, 54 za proti zdržani sprejeto, kompromis J za proti zdržani sprejeto, oziroma amandma 57 brez ustnega amandmaja za proti zdržani sprejeto, 58 za proti zdržani sprejeto, 59 za proti zdržani sprejeto, 60 za proti zdržani sprejeto, 61 za proti zdržani sprejeto amandma 1 do 6 od Juri, to je že zajeto. Glasujemo zdaj lahko od 7 do 10 v sklopu 7 do 16. Glasujemo skupaj za proti zdržanje sprejeto. Zdaj pa glasujemo o celotni resoluciji poimensko. Glasujemo. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Hvala lepa. 17 proti 3. Zahvaljujem se tudi poročevalcu. Ekonomski in socialni odbor. To je to, eh, točka 55. Amandmaj 1, 2 in 4 so identični. Amandma 3 je brezpredmeten. Zdaj glasujemo elektronsko o razrešnici. Začenjamo. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 17 proti 5. Resolucija. Amandma 5 za, proti vzdržani sprejeto 6 za, proti vzdržani sprejeto 7 za, proti vzdržani sprejeto 8 za, proti. Preverjamo 8. Konec preverjanja sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 v treh delih za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani spred. Dvanajst je brezpredmeten, se upravičujem. Trinajst je tudi brezpredmeten, enako štirinajst. Ne, ne, štirinajst ni brezpredmeten. Torej glasujemo štirinajst za, proti, zdržani spred. Petnajst brezpredmeten. Kompromis A za, proti, zdržani spred. 18 in 19 in 20. To so identični za, proti zdržani sprejeto. 21 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis B za, proti vzdržani sprejeto. 24 podelih za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis C za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis D za, proti vzdržani sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo 31. Konec glasovanja, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, 34 za, proti, vzdržani, sprejeto, 35 za, proti, vzdržani, sprejeto, 36 za, proti, vzdržani, sprejeto, 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 38 brez ustnega amandmaja za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis E za, proti vzdržani sprejeto, 41 za proti vzdržani sprejeto. Tako zdaj pa lahko poimensko glasujemo. V celoti začenjamo. Ja, Konec glasovanja. 18 proti 3. Hvala lepa. Odbor regij amandmaja 1 in 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandmaja 1 in 2. Preverjamo elektronsko. Amandmaja 1 in 2. Glasujemo. Amendment eins und zwei wird jetzt gecheckt. Der Check ist beendet. Konec preverjanja 16 proti 6. Zdaj lahko poimensko glasujemo o razrešnici. Začenjamo. Zu 7, 15 proti 7, hvala lepa. Resolucija manj ima 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sedem za, proti, vzdržani, sprejeto, osem za, proti, vzdržani, sprejeto, devet za, devet, vzdržani, sprejeto, deset za, proti, vzdržani, sprejeto, enajst za, proti, vzdržani, sprejeto, dvanajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisa za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22, brez predmeten, 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržanje sprejeto, 26 za, proti, lahko preverimo 26, preverjamo. Konec preverjanja zavrnjeno, 27 v dveh delih, za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Tudi drugi del odpade tako, 28 e, za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani. Preverjamo 30. Mislim, da je sprejeto, ampak preverjamo. Der Check ist beendet, das ist angenommen, ja. Dann haben wir 31. 31 je brez predmeten, 32 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržanje sprejeto. 35 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržanje sprejeto. 37 za, proti, vzdržanje sprejeto. Oziroma, preverjamo 37. Thank you. Čekaj, ja, 16 zu 6. Hm? 16 proti 6. 38 je brezpredmetno, 39 je brezpredmetno, 40 tudi, 41 za, proti, vzdržanje sprejeto, 42 brez ustnega amadmaja za, proti, vzdržanje sprejeto, 43 za, proti, vzdržanje sprejeto, 44 za, proti, vzdržanje sprejeto. Glasujemo o resoluciji poimensko. Začenjamo glasovanje. Konec glasovanja, 16 proti 5. Hvala lepa, tako. Zdaj pa pridemo do varuhinje človekovih pravic. Manjmaj 1, 2 in 4 za proti zdržanje sprejeto. Glasujemo o razrešnici poimensko. Začenjamo glasovanje. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 19 proti 3. Predlog spremembe 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto 6. Za, proti, vzdržani. Preverjamo amandma 6. Dobro, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto 8 za, proti proti vzdržani sprejeto, 9 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis A za proti vzdržani sprejeto, 12 za proti vzdržani. Preverjamo amandma 12. Konec preverjanja zavrnjeno z enakim številom glasov. Kompromis B za, proti, zdržani, sprejeto. 15 za, proti, zdržani, sprejeto. 16 za, proti, zdržani, sprejeto. 17 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, preverjamo 18. Das ist angenommen. Sprejeto 19 za, proti, zdržani, sprejeto 20 je brezpredmeten, 21 tudi, oziroma ne, glasujemo 21 za, proti, vzdržani sprejeto, 22 za, proti, vzdržani sprejeto, 23 za, proti, vzdržani sprejeto, 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto 26 za, proti, vzdržani, sprejeto 27 brez ustnega amandmaja za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C. Za, proti, vzdržani, sprejeto 31 za, proti. Preverjamo 31. Enaintrideset konec preverjanja sprejeto. Glasujemo o resoluciji poimensko. Začenjamo glasovanje. Konec glasovanja 18 proti 3. Tako zdaj pa še zadnje glasovanje. Bravo. Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Amandmaja 1 in 3 za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o razrešnici elektronsko, poimensko. Začinimo. Konec glasovanja 19 proti 3. Resolucija, predlog spremembe 4 za, proti vzdržani sprejeto, 5 za, proti vzdržani sprejeto, 6 za, proti vzdržani sprejeto, 7 za, proti. Preverjamo amandma sedem. Okay, das ist eine große Mehrheit. Entschuldigung. Velika večina, se pravčujem, številka osem. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno, devet. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno, deset. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno, enajst. Za, proti, vzdržani, sprejeto, dvanajst. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 brez ustnega amandmaja za proti vzdržani sprejeto. Kompromis A za proti vzdržani sprejeto. Tako, ali lahko glasujemo v celotnem sklopu Libe? Od Libe 2 do Libe 9. Kdo je za, kdo je proti vzdržani sprejeto. Tako še končno glasovanje v resoluciji poimensko. Glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen konec glasovanja 18 proti 3, en vzdržan glas čestitamo poročevalcu in se zahvaljujemo za upravljeno delo. Hvala lepa. Tako. Zdaj smo končali z glasovanjem. Hvala lepa za vašo disciplino. Naslednji eh, ponedeljek glasujemo še v komisiji in potem je to to na kratko prekinjam sejo. Nadaljujemo pa potem eh, z, dnev, z točko dnevnega reda 59, gre za študijo o skrbniških skladih. Thank you. Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf nach einer. Nadaljujemo z našim zasedanjem po tej, eh, tem kratkem odboru. Sledi točka dnevnega reda številka 59. Gre za študijo o nadzoru skrbniških skladov Evropske unije. Tukaj imamo CEPS, predstavnike CEPS-a, to je Evropski inštitut za študije. Gospa eh, Klaudija Šmit bo poročala. Tako da bi dali besedo potem tudi gospodu Pereri, da predstavi študijo. Dobrodošli. Kdo bo začel? Gospod Kreira. Thank you very much, uh, madam chair. Najlepša hvala, predsedujoča. Dobro jutro, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani kolegi. Lepo se vam zahvaljujem za to povabilo, da vam lahko predstavimo študijo, ki jo je opravil CEPS pa zaprosilo tega odbora. To pa je financiral GD IPOL. V veliko čas nam je bilo izvesti to študijo, raziskati zelo tehnično, kompleksno in občutljivo vprašanje. To predstavitev bom opravil skupaj s kolegom Jorgeom, to je Jorge Nunja Ferrer. Navedena je tudi ekipa avtorjev, neodvisnih raziskovalcev, ki so izvedli analizo in neodvisno študijo. Ta študija zadeva primerjalno analizo nadzora in upravljanja z izbranimi skrbniškimi skladi EU, pa tudi instrumenta EU za begunce v Turčiji. Zanimala nas je dodana vrednost teh skladov v skladu z smernicami za boljšo zakonodajo in pa tudi samo pogodbo. Še posebej pa smo se želeli posvetiti vlogi Evropskega parlamenta kot proračunskega organa pri upravljanju teh skrbniških skladov. O tem pa smo razmišljali tudi v kontekstu dobre uprave tega načela, ki je zapisano v temeljno listino o človekovih pravicah. Ta študija ni revizija, ni kakovostna ocena specifičnih projektov. Posvečali smo se predvsem vprašanju upravljanja, nadzora, spremljanja trenutnih finančnih struktur, struktur financiranja in mehanizmov. Na kratko so tu navedene naše metode. Poleg analize smo opravili tudi številne razgovore in hvaležni smo Evropski komisiji in pa službi za zunanje delovanje, da sta nam dali priložnost, da se od njih naučimo o izzivih, s katerimi se soočajo, katere so glavne težave in katere so same komponente delovanja teh skladov. Veliko smo se naučili tudi od mednarodnih organizacij in nevladnih organizacij, ki so neposredno vključene v izvajanje teh projektov. Prav tako pa se je fokusna skupina na CEPS-u Bruslu pogovarjala o najboljših praksah in znanju. Naredili smo tudi nekakšno sintetično analizo na osnovi te študije. Skrbiški sklad za Kolumbijo, potem sklad za stabilnost in pa odpravljanje vzrokov za nezakonito imigracijo v Afriki, potem pa tudi instrument za begunce v Turčiji, to je nekaj specifičnega, na to skrbiški sklad Madad za sirijsko krizo, pa še en skrbniški sklad. Nekaj, kar smo podrobno preučili, je to, na kakšen način s temi raznolikimi skladi upravljamo. Ti skladi so si zelo različni v smislu vsebinskih elementov, v smislu delovanja. Kako so bili te skladi vzpostavljeni, o tem smo premišljali in v členu 87 finančne uredbe so navedeni tudi jasni pogoji, v okviru katerih je treba vzpostavljati te sklade. Prvi pogoj je vezan na izredne razmere. Torej, treba je opredeliti izredne razmere, situacijo po izrednih razmerah, obenem pa tukaj mora biti predvidena možnost tematičnih ukrepov. Mora biti dokazana tudi jasna dodana vrednost poleg tega, kar je že na voljo na nacionalni ravni. To je zelo pomembna komponenta. Pa tudi predpogoj v smislu primernosti vzpostavitve skrbniškega sklada. Ti skladi so seveda zelo fleksibilni, to jim je skupno, kar seveda ima tako prednosti kot pomankljivosti. Daje pa to skladom precejšno prepoznavnost. Ti skladi so bili oblikovani v času krize, sploh od leta 2015 smo videli, da so bili številni skladi vzpostavljeni v smislu odzivanja na krize. Prav tako ima skladi precejšno politično težo za vključevanje držav članic. Komisija ima bistveno vlogo v tem procesu, prav tako države članice. In ena ključna ugotovitev te študije, ki jo bom predstavil čez nekaj trenutkov, je zanemrljiva vloga Evropskega parlamenta v tem procesu. ali je skrbniški sklad EU najprimernejši instrument v specifični situaciji. Ali obstaja izrazita potreba potem, da se vzpostavi skrbniški sklad EU. V okviru naših ugotovitev je to vprašanje, ki je še vedno relevantno in ki ga je treba previdno poglobljeno preučevati tudi z vidika udeležbe Evropskega parlamenta. Evropsko računsko sodišče, ki smo ga prav tako poprašali v namene te študije, je izdalo poročilo o skrbniškem skladu, enem od teh, in medtem ko je sicer računsko sodišče ugotovilo, da je ta sklad primeren, je priporočilo Evropski komisiji, da oblikuje bolj formalno analizo glede tega, v kolikšni meri so bili izpolnjeni pogoji za vzpostavitev tega sklada. Zdi se, da je to še posebno velik izziv, ko gre za skrbniški sklad za Afriko, saj je bil ta oblikovan kot sklad za izredne razmere in študija si zastavlja vprašanje, kaj je bila ta urgenca leta 2015, ki bi bila kakorkoli lahko drugačna od prejšnjih let. Če bi bila ta urgenca vezana na krizo v sredozemlju, ne vem, takšno krizo smo imeli že pred številnimi leti v kontekstu dogajanja v Italiji. Zato pa še migracije v kontekstu izrednih razmer in pa v kontekstu razvojne politike. To je nekaj napačnega. Študija nam nudi bogate dokaze, da je odpravljanje vzrokov migracij nekaj, kar je vezano na inherenten pojav imigracije. Tukaj ne gre za kratkoročne ukrepe, ampak za dolgoročne ukrepe. Potem pa še prevzemanje odgovornosti in pa upravljanje skladov. Na tem diagramu lahko vidite, kako se s tem večinoma upravlja. Ko so povedali, Evropski parlament nima statusa opazovalca, Evropski parlament sicer lahko sodeluje pri sestankih odbora skrbniškega sklada, pa tudi pri sestankih na strateški ravni. Vendar pa Evropski parlament včasih tega položaja ni najbolje uporabljal. Operativni odbor se odloča o dejanskih projektih in eno izmed vprašanj, ki smo si ga postavili v tej študiji, je bilo, kako se ti predlogi sploh znajdejo na mizah operativnih odborov v konkretni obliki. Ni čisto jasno tudi, kako se uporabljajo merila upravičenosti. In to se nam zdi netransparenten postopek, kar bi lahko odvrnilo nekatere manjše nevladne organizacije, določene manjše akterje. Na to pa še vloga držav članic kot donatork in držav članic kot izvedbenic, to je nekašna razmejitev, te vloge niso vedno jasne. In ponovno se postavlja vprašanje morebitnih navzgrižnih interesov, kako se jim lahko izognemi, izognemo, kateri so mehanizmi za izogibanje navzgrižnih interesov. V smislu tega, kako upravljamo s temi skrbniškimi skladi. Ponovno se vračamo na vprašanje primernosti, ali so izvedbeni akteri najboljši za to, da dejansko izvajo zadevne ukrepe. Študija obravnava tudi vprašanje demokratične odgovornosti, načelo, ki je usidrano v pogodbe EU in Evropski parlament naj bi to prav tako podpiral, zagovarjal. Ogledali pa smo si tudi različne komponente odgovornosti v povezavi z skrbniškimi skladi EU, ex ante, pa tudi ex post ter pri tekočih projektih nismo bili presenečeni, da je študija pokazala, da ko gre za eksante, odgovornost tukaj obstaja nizka raven nadzora. Evropski parlament sicer lahko spreme nezavezujočo resolucijo, vendar pa parlament ne more spremeniti ciljev in pa področju uporabe teh skladov. Res je, da je Evropski parlament v nove finančni uredbi potrdil možnost za vzpostavljanje skrbniških skladov, vendar pa bi bilo eno od naših priporočil to, da bi na osnovi te študije ponovno razmislili o pravni podlagi, pa tudi o postopkih, preko katerih se vzpostavljajo skrbniški skladi. Na ta način bi lahko zagotovili boljši demokratični nadzor v primerjavi s trenutno situacijo. Evropski parlament je ali pa bo povabljen kot opazovalec na te sestanke odbora. Ta študija je bila izvedena v času od septembra do novembra 2017. Evropski parlament ni imela, imel statusa opozovalke, vsaj formalno gledano. In to je bilo zaskrbljujoče za več odborov tega parlamenta, ki so povdarili potrebo potem, da bi si želeli biti bolj vključeni v delo strateških odborov. Potem pa ex post odgovornost. Evropski parlament seveda obveščamo o teh informacijah oziroma se ga obvešča. Prav tako Evropska komisija predstavi rezultate različnih projektov, predstavi tudi poročila o napredku. Evropski parlament seveda prejme letne preglede in poročila. Nimamo dovolj časa, da bi se lotili podrobnosti vsakega posameznega sklada, ampak lahko vam povem, da v študiji najdete podrobni opis ter analizo izvedbenih akterjev pri vsakem od teh skladov. Navedene so tudi tematske prioritete, ki se financirajo znotraj vsakega sklopa. V času splošne razprave vam bomo lahko predstavili več podrobnosti. Naj vam predstavim samo en primer. Instrument za begunce v Turčiji, to formalno gledano ni skrbniški sklad, ampak je še vedno predmet te študije, saj je bil ta instrument prav tako sprejet v kontekstu evropske begunske krize. In zanimiva ugotovitev naše študije je, da ko se ogledamo izvedbene akterje pri tem konkretnem skladu, lahko vidimo, da je velika večina teh nacionalnih organizacij ter mednarodnih organizacij za razvoj, pa tudi nevladnih organizacij, Eden od ključnih izzivov je to, da ugotovimo, kako zagotoviti, da bi nacionalne organizacije dejansko posredovale financiranje, ki omogoča neodvisno delo nevladnih organizacij. To vključuje tudi kritično spremljanje tega, kar počne vlada. Evropsko računsko sodišče je prejšnji teden objavilo zanimivo poročilo o trenutni situaciji v Turčiji, o vladavini prava in po demokratičnih izzivih, s katerimi se sooča trenutna vlada. Prišli so do sklepa, da je znotraj teh pogojev zelo težko zagotoviti, da bodo ti skladi dosegli zastavljene cilje in pa da bodo finančne sredstva dejansko uporabljene za izgradnjo zmogljivosti. Tukaj pa se pojavlja vedno več težav zaradi nespoštovanja človekovih pravic in pa pravne države. Potem pa skrbniški skladi EU za Afriko. To je zanimivo, saj se to prilagaja tudi evropski migracijski krizi. Tudi tukaj se večinoma sredotočamo na upravljanje z migracijami, še posebej v okno Severne Afrike, to je prioritetno območje, tukaj se pojavlja vprašanje pogajevanosti. Eno od značilnosti tega sklada je to, da lahko vidite, da se pristop ministrov za notranje zadeve nekako prikrade v agendo. Akteri PNZ, nadzor nad migracijo, predpostavljajo kot pogoj za razvojno pomoč. Sami pa se sprašujemo glede upravičenosti tega pristopa. Prav tako ne vemo, če je to skladno z razvojnimi cilji združenih narodov. Potem pa Etiopija, to je ena od glavnih prejemnic. Evropska unija ima skupno agendo za migracijo in mobilnost Etiopijo. Prav tako je predvidena pogojevanost v smislu upravljanja z migracijami. Od Etiopije pričakujemo številne ukrepe v razmerju za Evropsko unijo, ko gre za nadzor migracij čisto na kratko, katere so širše politične posledice tega. Eno od okotvitev te študije je, da vzpostavljamo zelo pomembne povezave med temi skladi in pa politično agendo na ravni EU. Te povezave so zelo kontroverzne in to si mora Evropski parlament skrbno ogledati. Skladi na tem področju postanejo osrednja orodja za posredovanje EU v zunanji politiki. Gre torej za zunanjo politiko preko financiranja. Gre za nekakšno orode financiranja za zunanje migracije. To torej postane nekakšen instrument za izvajanje agend notranjih ministrstv tudi v tujini. In dejstvo, da Evropski parlament ni vključen v ta proces v tolikšni meri, kot bi moral biti, spodbija to, kar nam narekujejo pogodbe. Smislite, kako bi morali EU delovati na no? področju zunanih zadev, pa tudi pri migracijski politiki. To odločanje na osnovi izrednih razmer pomeni precejšen izziv v smislu spoštovanja pogodbe Evropske unije. Opazili smo tudi trend nezavezujočih izven teh eh, dogovorov, ki so izven eh, same pogodbe. Gre torej za to, da Evropski parlament ni izključen iz sklepanja nekaterih političnih instrumentov za afriškimi državami, ko gre za ponovno vračanje oziroma vračanje. To so instrumenti, ki niso pravno zavezujoči in so izven obsega pogodb. Poleg tega pa imamo tudi izjavo oziroma deklaracijo med EU in Turčijo. To ni mednarodni dogovor, to se še vedno obravnava na Evropskem sodišču, ki skuša ugotoviti, kaj to sploh je in kdo je za to odgovoren. Še vedno pa je to povezano tudi z instrumentom EU za begunce v Turčiji. In to stane veliko denarja. Kljub temu, da še vedno ne vemo, kaj to sploh je. In Evropski parlament je glede tega izrazil tudi resne pomisleke vprašanje razvoja proti imigracijam. Ne vem, študija kaže na to, da bi morali biti zelo pazljivi glede tega namena oziroma cilja, da bi se razvojno politiko uporabljalo kot nekaj, kar ne bi omevalo migracije. Literatura kaže na to, da je to napačno predvidevanje, napačno usmeritev. To so vprašanja, o katerih je treba poglobljeno razmisliti. Vzroki, glavni vzroki bi morali biti vezani le na razvojno pomoč, ne pa tudi upravljanje z migracijami. To stane tudi na milijarde evrov za državo, kot je Turčija. In kaj se bo zgodilo z Evropsko unijo? Evropska unija bo zelo ranljiva in izpostavljena politični voli držav, kot je Turčija. Ko gre za rešitev, ki bi morala biti notranje politična, torej znotraj Evropske unije. Mislim, da bi morali za ta proces eh, predvideti neko bolj demokratično podlago. Zdaj pa bo dobil besedo gospod moj kolega Horke, ki bo predstavil še preostale sklade. Najlepša hvala, hvala za povabilo. Nakratko bom predstavil to, kar smo se naučili pri analizi drugih skrbniških skladov. Evropski skladi so zelo specifični posamično, ni jih torej mogoče kar tako primirjati. Prav tako jih ni lahko primerjati z skrbniških skladi drugih institucij in prav tako ni nekih doslednosti, ko gre za te sklade, na katere sodijo naprimer v instrumente blendinga za zunanje delovanje, kjer države članice vlagajo denar tako da lahko Evropska unija za investicijsko banko vlaga tudi v razvojno politiko, na ta način ne bi razširili financiranje in vzpostavili vzvod za zasebno financiranje. To so nekoliko drugačni skrbniški skladi, pa ponovno drugače od tega, ni mogoče torej povleči nobenih usporednic s tem. Tako pač delujejo, ampak nisem našel nekega skupnega imenovalca. Razen seveda to, da je tukaj veliko več poročanja, veliko več transparentnosti. Je pa res, da ti skladi delujejo ločeno ali pa so delovali ločeno, zdaj pa delujejo znotraj istih uradov. Že zaradi tega je nekaj več doslednosti. Nisem torej pridobil veliko informacij v smislu primerjave teh skladov. Če si ogledamo Združene narode in pa Svetovno banko ter njihove sklade, teh skladov ni mogoče primerjati, tam je veliko več donatorjev, prav tako ni uh, posebnih vprašanj v smislu demokratične odgovornosti, kot se to zastavlja v kontekstu delovanja Evropskega parlamenta in celo razumem njihov proces. Zakaj so te organizacije drugačne? V tej študiji obravnavamo skrbniške sklade za izredne razmere, ki se pojavljajo iz zelo specifičnih razlogov. Zato gre tukaj za nekaj drugega. Kateri so nekateri pomembnejši sklepi? Ko analiziramo skrbniške sklade, vse posod, vidimo, da je veliko težav, ko države članice vlagajo v sklad, potem presežejo svoje pristojnosti in neposredno vplivajo, kar krši predpise mednarodnih organizacij lahko se prikradejo v izvajanje te politike narodne preference, nacionalne preference. V nekaterih primerjih celo države članice vlaga v skrbniške sklade pod pogojem, da so oni na to odgovorni za upravljanje s temi sredstvi znotraj sklada. Mehanizem institucij torej izkoristijo za to, da dosegajo svoje cilje in nekako pripnejo na svojo agendo mednarodni logo. Tukaj smo to predelili kot tveganje na to pa še spremljanje in poročanje o delovanju mednarodnih skladov, to je veliko boljše, morda pa tudi zaradi tega, ker se te sklade ne vzpostavlja v izrednih razmerah. V primeru izrednih razmer je treba na hitro kaj ustvariti, ko se je treba na nekaj odzvati in zavedam se, da se tukaj pojavljajo težave. Združeni narodi pri svojem delovanju zanimivo uporabljajo enotni portal. ta portal lahko obiščete prav tako, lahko obiščete skupni urad, ki dejansko usklajuje in preverja pridobljene izkušnje. Zagotovijo torej boljše, bolj tasno sodelovanje in ugotavljajo, kaj kdo počne, kaj kdo počne bolje. To je veliko boljše v smislu pridobivanja informacij in spremljanja dela. Na ravni EU pa vsak skrbniški sklad izvaja svoje delovanje. Gre za zelo različne sklade, seveda, ampak morda bi morali bolj razmišljati o doslednosti med temi skladi. Pri vzpostavitvi teh skladov bi nekatere stvari samo dajno morale postati temeljne značilnosti teh skladov. Ko smo preverjali upravljanje s temi skladi, se nam je zdelo, da so bili nekateri mehanizmi ustvarjeni specifično glede na to, kar ne bi dosegali, ampak menim, da bi morali zagotoviti več horizontalne doslednosti. Razmišljati moramo tudi o tem, zakaj imamo tukaj neke specifične sklade, naprimer sklad za Kolumbijo. Tudi o tebi treba razmišljati. In to pa še drugi skrbniški skladi. Preučevali smo večino mednarodnih skladov, pa tudi instrumente blendinga Evropske unije, ki uporablja sredstva za dolgoročno vprašanje vsi ti skladi delujejo, so lahko usmerjeni tudi v bolj v prihodnost, ampak ti konkretni skladi, ki jih obravnavamo tukaj, so skladi za izredne razmere. In pojavlja se vprašanje, kako dolgo naj bi to trajalo, kako dolgo trajajo izredne razmere. Mislim, da ni zelo jasne terminologije glede tega, kdaj težava postane neizredna in koliko časa naj bi izvajali skrbniški sklad. To je zanimivo, že zaradi tega je bilo težko opraviti primerjalno analizo naslednja prosovnica, potem pa še zadnja priporočila. Najprej pregled uspešnosti. Skušali smo preveriti uspešnost, dodatno, dodano vrednost na ravni EU, kaj je dejanski prispevek teh skladov čisto iskren razumem, da so to skladi za izredne razmere, ampak v določenem trenutku se moramo usesti, se ustaviti, razmisliti o tem, kaj dejansko počnemo. Tudi če se te skladi tako hitro vzpostavi, to ne pomeni, da morajo delovati v nedogled. Pa še nekaj se nam je zdelo nenavadno. Skrbniški sklad za Afriko naj bi bil sklad za izredne razmere, ampak nekatera vprašanja, ki so del teh ciljev, so vprašanja, težave, s katerimi se soočamo že odnegdaj. Prav tako smo ugotovili, da so cilji nekaterih teh skrbniških skladov pravzaprav že vključeni v EDF, torej v razvojne sklade. Zakaj torej to postane del izrednega mehanizma, ali to pomeni, da naj bi ta sklad bil boljši kot običajni razvojni sklad in tako dalje. Imamo tudi mi vprašanje glede tega. Pri teh dogovorih, kot smo povedali, bi torej morali imeti tudi uh, nekakšno klauzulo, ki bi morali upoštevati tudi izvedbene akterje organizacije, ki bi jasno navajali, kako naj te organizacije neodvisno delujejo. Zakaj torej takšne določbe nimamo? Treba je torej ugotoviti, kako naj bi ti akteri delovali. Prav tako se porajajo nekatere vprašanja, zakaj imamo prenos pooblastil v smislu sodelovanja med državami članicami. Lahko ti, prosim, to prevzameš, to je bolj tvoje področje. No, tukaj gre za priporočilo glede ustanovitvenih dogovorov. V ustanovitvenih dogovorih za skrbniške sklade bi morali imeti nekakšno a priori preferenco, oziroma bi morali izključiti a priori preferenco, ki bi bila vezana na prejšnje priporočilo, da torej ne bi prišlo do nekakšnega potencialnega noskrižja interesov, ko gre za države članice, ki so donatorke in tiste, ki so izvajalke. Se pravičujem, on je zapisal ta stavek in spraševal sem se, kaj točno je pravzaprav želel povedati. No, potem pa še ta demokratična odgovornost. Ko se vzpostavi nekakšen sistem, postopek za uporabo evropskega proračuna, se pri demokratičnih procesih pojavlja vprašanje, kako se ti skrbniški skladi dejansko oblikujejo. Seveda razumemo pomen tega, da smo fleksibilni in da se ustrezno odzivamo na izredne razmere, ampak sprašujemo se o dolgoročnih spremembah, ki bi lahko spodkopavali demokratično odgovornost. To je težava ne le za skrbniške skladbe, ki se uporabljajo za zunanje delovanje, ampak je to vezano tudi na to, da ko ni mogoče financirati nečesa zaradi omejitev v finančnem smislu, potem se ustvari nekaj izven proračunske kuverte in to pomeni, da že delujete izven območja načela demokratične odgovornosti. Vprašanje je torej, ali se ta sklad ustvari zaradi tega, ker ni nobenega formalnega sredstva predvidenega za to in potem se ustvari nekaj izven okvira demokratične odgovornosti ali pa to ustvarimo zato, ker potrebujemo nekaj drugega poleg proračuna. To so tiste vprašanja, ki si jih moramo zastaviti. Če gremo samo za to, da ni dovolj denarja, ali potem imamo dovolj utemeljene razloge za to, da ustvarimo sklad, ki deluje izven okvira demokratične odgovornosti. Da, želel bi še dopolniti to, kar je prej povedal kolega. To je bilo vezano tudi na stroške upravljanja. To je podrobno predstavljeno tudi v tej študiji. Stvari niso vedno jasne. Učinkovitost trenutnih struktur upravljena ni popolnoma jasna. Želel sem le dopolniti to, kar je bilo prej navedeno pri točki 4. No, zdi se, da sem izgubil rdečo nit. Kje smo? Dobro, želel sem se vrniti na uporabo postopkov. Spet smo omenjali tudi vprašanje pregleda. Potem pa še pravice Evropskega parlamenta pri odločanju znotraj operativnih odborov. Vemo, da je operativni odbor nekakšna izvedbena veja, ampak sprašujemo se, kakšna je vloga Evropskega parlamenta na operativni ravni. Potem pa nas to že pripelje do vprašanja institucionalnega ravnovesja, čisto na koncu te študije, torej kaj sploh pomeni demokratična odgovornost v luči tega, kar je navedeno v pogodbah. Na osnovi delovanja teh skladov pravzaprav se sprašujemo glede na načel, ki so zapisane v sami pogodbi. pojavlja se tudi vprašanje glede skladov, o tem so se pogovarjali že prej, v primeru instrumenta EU za begunce v Turčiji, kako izvajati redne preglede, kako ocenevati situacijo spoštovanja človekovih pravic, kako je to mogoče usklajevati tudi s cilji za te izredne razmere. Na to pa še drugo, to zadeva neodvisnost organizacij, ki izvajajo ukrepe ali bi morali poskrbeti za to, da bi tukaj sodelovalo več neodvisnih nevladnih organizacij in kako zagotoviti, da nekatere organizacije ne bodo podpirale politike, ki pravzaprav ni usklajena za interesi Evropske unije. V razmerju do drugih skrbniških skladov imamo še nekaj priporočil, potrebovali bi nek enotni urad, ki bi razmišljal o doslednosti pri upravljanju z vsemi temi skrbniškimi skladi. V prihodnosti bi lahko zagotovili več doslednosti v tem smislu. Ogledali smo si tudi druge skrbniške sklade po svetu in ugotovili smo, da imamo nekakšne primere enotnih portalov in vstopnih vrat, ki bi jih lahko uporabili tudi na ravni EU. Na koncu pa še vsa ta končna priporočila, če povzamem. Cilji bi morali biti skladni s splošnimi načeli Evropske unije, kot so navedena v pogodbah. To je tudi glavna točka, na katero smo upozorili v študiji in sicer, da številni skrbniški skladi za izredne razmere v Afriki, pa tudi za migracije, nekako mešajo interese notranjih ministrstv z razvojnimi cilji. In celo OZN pri svoji razvojni politiki se mora soočati z to vrstni primeri umešavanja, pogojevanosti, posredovanja v uporabo teh financ. Moramo odpravljati torej težavo pri samem izvoru gre za različne vidike, ki jih ni mogoče mešati. Teorija mednarodne razvojne pomoči v praksi pravi, torej za misel, da razvojno pomoč povezujemo z določenimi pogoji, to je zelo vprašljivo. Prav tako ne bi smeli biti nedosledni pri spoštovanju vlastnih načel EU, ko gre za demokratično upravljanje in pa človekove pravice, tudi ko izvajamo operacije v drugih državah. Spraševati se moramo torej glede samih načel Evropske unije. Najlepša hvala. Ja, ja, I can't ja, to je bilo. To je bilo še zadnje priporočilo. No, najprej hvala lepa za predstavitev te vaše študije, še posebej priporočila na koncu. To je seveda zelo koristno, da ne dobimo samo neko študijo, ampak da dobimo na koncu tudi določena priporočila. Zato smo uh, hvaležni. Zdaj pa besedo dajem naši poročevalki, gospod Šmit. Ja, najlepša hvala. To študijo poznam, sem jo prebrala. Če bi zdaj to prvič slišala danes, bi bila nekoliko zmedena. Uh, Skratka, hvala za to eh, študijo, ta se mi zdi zelo mm, zanimiva, podaja številne zaključke, je pa tudi zelo zaskrbljujoča, kajti sama sem vedno bila zelo za to vrstne sklade, kajti gre za hitro, nebirokratično, eh, fleksibilno obliko pomoči, kar je zelo pomembno. Obenem pa so tu seveda koncept eh, samih skrbniških skladov, ki se ga tu postavlja pod vprašanje. In uh, rada bi ponovila nekaj zadev, ki ste jih omenili v študiji, ker to se mi zdi zelo pomembno. To bi lahko imenovali skoraj da nekakšna eh, opravičilo. Mm, torej, namen teh skladov je hitro ukrepanje. Ampak kaj se zgodi, ko gre za demokratičen nadzor in pa obveznost odgovornosti. Te sklade se nam eh, tu ponuja kot fleksibilni inštrument, ampak dejansko ne moremo izkazati, da je bilo izvajanje dejansko hitrejše kot pri drugih eh, rednih inštrumentih oziroma skladih na področju zunanje politike. Poleg tega si moramo zastaviti tudi pomembno vprašanje, kako pomembno je za nas v, z vidika znanja politike, da lahko ukrepamo strateško, če pa e, imamo sočasno to vlogo parlamenta kot e, zastopnika ljudstva, kot demokratičen, organ demokratičnega nadzora, zaobidemo. Potem so tu tudi na no, skrižja interesov, ki so velik problem pri teh skladih. Odločevalci so komisija in države članice države članice na nek način mamijo k temu, da sodelujejo, kajti na ta način lahko konkretno financirajo eh, projekte in to potem seveda ima vpliv tudi na izbor projektov. Projekte večinoma izvajo agencije in organizacije iz držav članic, kar eh, prav tako bistveno postavlja pod vprašaj eh, možnost izbire. Izbirajo se tiste države, ki dosegajo največjo dodano vrednost. In tu moram reči, da sem zelo skeptična. Slišali smo tudi, kar zadeva stroške upravljanja, ti so po mojem mnenju eh, izredno visoki, tako da o kakšni stroškovni učinkovitosti mislim, da ne moremo to govoriti. Komisija je zavezana tudi temu, da tekom mm, poteka celotnega procesa ugotavlja dodano vrednost in ali so doseženi višji mm, učinki, boljši učinki kot pri obstoječih inštrumentih, eh, tako evropskih kot eh, kar zadeva obliko. Pomembno pa je, da še vedno nimamo jasnih postopkov, zakaj se vedno znova uporabljale neformelne interne memorandume in pogovore, eh, še naprej uporabljale namesto, da bi imeli jasen postopek. Vprašanje je torej, kar zadeva izpostavljenost EU v tujini, kako sploh zagotoviti to izpostavitev. Potrebujemo to študijo, da lahko pogledamo na vse te skrbniške sklade enotno in eh, dejstvo je, da bore malo državljanov sploh vedeti, skladi obstajajo. No in eh, končno in to me še najbolj moti, nadzorna funkcija Evropskega parlamenta se eh, je tu dosledno spodkopala. Tu imamo obstoječe interese komisije in posameznih držav članic in zato je izredno pomembno, da vlogo parlamenta ne uh, opustimo ob strani to, kaj te gre za legitimno vprašanje demokratičnega nadzora nad izdelki. Pomembno je, da je Evropski parlament lahko zraven pri sestankih upravnih odborov, to me nekako spominja zgodbo za EIB in tako naprej, ampak mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi ta zasedanja eh, potekala ne v Strasburških tednih ali ob petkih mm, ali v Bogoti in Banguju, ampak eh, kje druge, kaj ti Evropskemu parlamentu ni najbolj enostavno tja pošiljati opozovalce. Prav tako postavljamo pod vprašaj dejstvo, da države članice so zastopane v izvedbenih agencijah, tako je bilo pri skladu Beko, kjer sta Nemčija in Francija z lastnimi agencijami sodelovali v poslovodnem odboru. Sklad za, Kolumbija, za Kolumbijo, ta je bil spostavljen zaradi zahteve Španije, eh, za Afriko in Sirijo to zahteva oziroma spodbuja komisija. No, in tu se potem tudi postavlja vprašanje, kako lahko sploh ugotovimo oziroma poskrbimo za to, da ne bomo imeli opravka s celo vrsto novih takšnih skrbniških skladov, ker pač neka država meni, da mora svoje interese zastopati preko znane političnih intervencij EU. Izbor projekta, projektov, to se mi tudi zdi dokaj problematično. težko je dejansko priti v ta operational committee, v poslovstveni odbor, kjer se eh, stvari potem samo še požigosajo in eh, ni jasno, kako se projekti dejansko oblikujejo in izbirajo. Cela vrsta vprašanj torej je, ki se mi porajajo bolj kot kdajkoli prej in eh, tu gre tudi za sredstvo držav članic in še enkrat treba povdariti. Pri projektih moramo imeti možnost sodelovati. Kje je torej ta dodana vrednost teh skrbniških skladov, če zahtevamo fleksibilnost, ampak eh, ta potem ne funkcionira in z obstoječimi finančnimi inštrumenti, če je edina jasna dodana vrednost ta, da države članice potem lahko na ta način financirajo projekte, ki jih itak izvajo njihove lastne agencije. Ključno vprašanje torej je, kakšen je sploh smisel teh skladov. Študija kaže, da komisija in države članice želijo denar porabljati hitreje in bolj fleksibilno. To je bilo vedno pomembno, tudi meni se tako zdi, ampak ni jasno, kaj je zdaj tista nuja in ali so ti inštrumenti res na pravi poti, če govorimo o nadzorstveni funkciji Evropskega parlamenta, ki se jo tu spodkopava. No, če zaključim, e, namen je bil, da dobijo besedo še poročevalci v senci, ampak ti niso prisotni, tako da verjetno pač lahko sklenemo s tem. Hvala. Ja, nekoliko malo nas je žal danes tu. No, ampak hvala za te komentarje. Mislim, da moramo dati komisiji še priložnost, da se odzovejo na povedano in da se odzovejo na to študijo. Predtem pa vidim, da se je gospod Celer tudi vznemiril tam nazadaj za vami. Ja, hvala lepa, Derek. Avtorjem te študije sem zelo hvaležen za njihovo delo. Žal, ste vse moje pridržke, vse moje somničine glede teh študij, skladov v polni meri potrdili. Kar se mene tiče, so bili ti skladi pač neko sredstvo za to, da se zaobide kontrolno funkcijo parlamenta, kot eh, je bilo to že pri Evropskem razvojnem skladu. In vse tisto, kar se je obljubljalo, In vse tisto, v kar so nekatere kolegice in kolegi zaupali, se je zdaj izkazalo za neresnično. Govorimo o tem eh, novem skrbniškem skladu za Afriko. To je bilo sklenjeno na svetu v Valeti zaradi begunske krize. So hoteli tam eh, ukrepe, ki jih je možno hitro izvajati, zato da se zoprstavimo migracijskim pritiskom ki je nekaj, kar ne obstaja šele od leta 2015, to bi lahko storili že mnogo, mnogo prej, ampak o neki nujnosti tu mislim, da ni, ni veliko govora. 2016 je bil ta sklad ustanovljen, dobil naj bi dodaten denar, 90 odstotkov sredstev prihaja iz Evropskega razvojnega sklada EDF in iz splošnega proračuna. 10 odstotkov pa predstavljajo prispevki držav članic Norveške in pa Švice. Ampak eh, te ustrajajo, da se z njihovimi prispevki potem financirajo tisti razvojni projekti, ki jim je bil denar vnaprej tako že namenjen. Torej, kar zadeva splošni proračun, nam je bilo vedno rečeno, da ne gre za dolgoročne programe, ampak da gre za to, da se konkretno spodbudi ustrezen razvoj v določenih regijah. In to konkretno pomeni, da bomo na dolgi rok oduzeli milijarde dolgoročnim programom. In to pomeni kaj, da so bili ti programi napačni, da se niso začeli izvajati. Eh, zdaj ta denar mečemo v skrbniški sklad in se takoj ukvarjamo mm, z migracijskimi pritiski. Ampak po dveh letih, odkar je bil ta sklad ustanovljen, smo šli v fazi sklepanja pogodb. 50 odstotkov teh eh, sredstev gre tako nazaj v države članice in v njihove razvojne agencije. Eh, potem itak ne vemo, kaj te počnejo s tem denarjem, ali mm, gre ta denar v druge mednarodne organizacije ki prav tako niso predmet našega nadzora in z eh, tega vidika moram reči, da je zadeva popolnoma absurdna. In eh, razumem potem tudi predstavnike civilno-družbenih organizacij iz tistih držav, ki naj bi jim dejansko pomagali. Leta 2015 eh, pravijo, ja, pa se ste imeli vi pač vrh, vsi vodje evropskih držav so se zavezali pomoči, ampak zakaj po dveh, treh letih še vedno ni nič od tega na terenu, nič se ne dogaja. Obenem pa. Torej, ni neke organizacije, neke institucije, ki bi to vzela v svoj portfelj. Torej, razvojna eh, politika v Evropi postaja vse bolj sama sebi namen. Eh, razvojna politika, torej, kot rečeno, je cilj sama sebi, eh, po metodi, vse smo vedno tako delali in eh, vidimo potem tudi, da. potrebujejo države v razvoju popolnoma drugačne odgovore, kot jim jih eh, mi ponujamo. Tako da moram reči, da sem do neke mere, ja, naredno se niti ne najdem besed, ta študija je samo še potrdila moje prepričanje, da moramo tu imeti res eh, temeljito razpravo o tem, kako postopati s to tematiko in kako oblikovati cilje, ki bodo vendarle podvržene ustreznemu demokratičnemu nadzoru. In to, kar smo poskušali početi z razvojno politiko, se pravi, da ljudem na terenu v njihovih državah pomagamo, no tu vidimo, da je bilo to imenjeno tudi izboljšanju demokratičnih razmer in pravic državljanov. To ostaja zdaj v ozadju in eh, ukvarjamo se samo še z nekimi birokratskimi mehanizmi, ki so sami sebi namen. Tako da upam, da bo ta študija prispevala k temu, da bomo v tej razpravi naredili nek korak naprej in da bomo tudi lahko preverili ciljno usmerjenost teh politik. Kajti v Evropskem razvojnem skladu naprimer je bilo predvideno, da za države v okviru sporozuma iz Kotonuja, torej skupnost eh, AKP, stvari urejajo v tem kontekstu, zdaj se vse to preneslo na ta skrbniški sklad, eh, to velja tudi za severnoafriške države in druge države. In eh, vprašanje potem je, kako združiti eno z drugim. Tudi to so vprašanja, ki se tu porajajo. No in mislim, da imamo sedaj dovolj nekega materijala za razpravo na podlagi te študije in mislim, da je ta razprava nuja. Okay, ja, hvala lepa, gospod Celer. Ja, morda je zdaj dober trenutek, da dajemo besedo kolegom z komisije, gospa Ferran iz generacije NIR, gospa Montese iz DEVKO in eh, še kolegi iz službe za nadaljne delovanje. Morda bi gospa Ferran lahko začela četu. Hvala lepa. Ja, bom začela jaz, eh, Montezi Deveko. Hvala gospodu Vonu in eh, poslancem in strokovnjakom za to priložnost. Časa imamo izredno malo, glede na obseg vprašanj, ki je pred nami. In Zato bi si želela, da bomo imeli tudi druge priložnosti za dialog in za to, da spregovorimo o rezultatih vsega tega dela, ki je zdaj v teku. Da ne bomo odšli od tu nevoljni zaradi tega, ker ni bilo možno odgovoriti na vsa vprašanja. No, hvala svetovalcem za njihovo študijo. Pravijo, to ni revizija. Raje bi videla revizijo, kajti ko gre za revizijo, komisija lahko potem dejansko tudi eh, se odzove, poda konkretne odgovore in predstavi konkretne rezultate. V tem primeru temu ni bilo tako, eh, tako da mislim, da je bilo dobro, da ima komisija možnost eh, dialoga v fazi priprave te študije. Žal nismo imeli možnosti dostopa do zaključkov te študije, niti da bi lahko prispevali določene faktične popravke. Če parlament eh, želi, seveda komisija lahko poda vsaj nek eh, faktični odgovor na vsebino tega Pa upam, da bomo imeli priložnost eh, še priti do tega, sploh kar zadeva razpravo, ki bo nedvomno sledila. Obžalujemo, da študija ni upoštevala tudi podatkov vezanih na razpravo iz 2017, ki kaže, vendar le, da je bil dosežen pomemben napredek. In gre torej za poročila, ki so že objavljena na naših spletnih straneh. Torej, nasplošno gledano, bi se rada zahvalila svetovalcem, ki so prišli do zaključka, da ti skrbniški skladi predstavljajo pomembne inštrumente za odziv na cilje trajnostnega razvoja, nekega novega konsenza za razvoj, cilji, ki jih v veliki meri podpira tudi parlament. Seveda pa ta študija, kot je bilo rečeno, kaže, da obstaja velika raznolikost v skrbniškem skladu. In ta raznolikost je popolnoma normalna, kajti kot to predvideva uredba in člen 187 finančne uredbe, je dovoljena ta raznolikost skrbniških skladov. In vsak skrbniški sklad se odziva na potrebe, na cilje, ki so njemu specifični in ki so predvideni in potrjeni v ustanovnih aktih. In eh, tu ima parlament tudi pravico do pogleda. Skupni imenovalec vseh eh, skladov je tiste, ki jih opredeljuje finančna uredba, skratka, da naj ti skrbniški skladi predstavljajo dodano vrednost in a, eh, razumem, da je težko pri nekaterih skladih po mnenju nesvetovalcev izkazati to dodano vrednost. Pomembna je pač določena vrednost politična izpostavljenost in ne smemo imeti preveč prekrivanja z drugimi obstoječimi inštrumenti. To je bistvo teh eh, skladov. Potem pa seveda vsak eh, sklad se odziva na politične cilje, vsak eh, predstavlja odgovor na politične cilje, na politike, ki so njemu specifični. Torej, morda bi se lotila vsega skupaj skozi priporočila. Prvo priporočilo zadeva uporabo okvira za boljšo zakonodajo, Better Regulation Framework, za ustanovitev teh skladov. Ko govorimo o boljši zakonodaji, to je orodje, ki temelji na zakonodajnih aktih. No in še enkrat naj povdarim, da so skrbniški skladi, izkadi, ki morajo predstavljati odziv na specifične cilje in kjer mora komisija jamčiti, da gre za načela dobrega finančnega upravljanja, uspešnosti, sorazmernosti, nediskriminatornosti in tako dalje. Naj na tej podlagi eh, se komisija najbolj angažira in zavezuje in eh, tu je pomembno, da izkažemo, eh, za vse sklade, čeprav ne moramo iti v podrobnosti za vsak sklad, lahko povem, da vsekakor poskušamo spoštovati ta načelo dobrega finančnega upravljanja. Kar zadeva ustanovitev vsakega sklada, še enkrat, ustanovitev teh skladov je nekaj, kar izhaja iz komitologije in pri tej komitologiji ima parlament seveda pravico do pogleda, torej sodeluje kot opazovalec. Če pogledamo priporočilo 5 ali priporočilo 7, vidimo, da je tu predvsem izpostavljena ta vloga parlamenta. Naj povdarim, da je vloga parlamenta z vidika komisije nekaj, kar nas eh, skrbi od uh, same ustanovitve različnih skladov. In zato je bila komisija tudi vedno pripravljena odzvati se na vsa vprašanja v zvezi s parlamentom in vedno smo bili pripravljeni nastopiti pred parlamentom v različnih odborih, da predstavimo uh, delo, ki je v teku pri različnih skladih. In večkrat smo imeli priložnost predstaviti vsebino, cilje, rezultate različnih eh, skladov. In tu poročamo bistveno bolj kot pri drugih programih, ko gre za uh, upravljanje sredstva. Tako da tu smo, mislim, da resnično bili zelo pozitivno nastrojeni z naše strani. Veseli me, da nova finančna uredba že spreminja vlogo parlamenta v uh, smislu teh priporočil, ki smo jih videli, tako da bo parlament igral bistveno bolj odločilno vlogo, kajti za ustanovitev tematskih skrbniških skladov bo potrebno soglasje in ko gre za nujne sklade, bo opravljeno predhodno posvetovanje s parlamentom. Vsekakor izpostavljam to pripravljenost komisije, da parlamentu omogoči posredovanje in da se tudi poglobljeno seznani z osebino. In zato smo predlagali, da naj bo parlament tudi opazovalec v upravnem odboru teh skladov. Zdaj vem, da so bile določene težave, kar zadeva zagotovitev sodelovanja parlamenta, prisotnosti parlamenta, poročevalka je izpostavila problem datumov in krajev srečanj. Storili smo zdaj že vse za to, da se ognemo sestankom ob petkih, ker je to problematičen dan za parlament. In eh, ko imamo zasedanje upravnih odborov v afriških državah, je poanta tu ravno v tem, da našim partnerskim državam na ta način omogočimo, da Mm, prevzame na nek način lastništvo nad eh, temi eh, projekti in seveda tudi preko telekonference lahko zagotovimo sodelovanje parlamenta na teh sestankih. Vsemu temu naj dodam tudi to, da Vse čas zagotavljamo ustrezno komuniciranje. Moram reči, da skušamo vse čas sodelovati s parlamentom v smislu poročanja. Vsako leto pripravimo letno poročilo za vsak sklad, eh, skupaj tudi eh, za doseganje rezultatov. Na voljo so tudi vsi finančni izkazi in seveda smo pripravljeni odgovarjati na vaše vprašanje z veseljem. Vašemu odboru predstavim stanje izvrševanja skrbiškega sklada za Afriko, ki se zdi, da je tisti sklad, ki najbolj skrbi parlament. Potem imamo tu tudi vprašanje finančnega poročanja. Vsake pol leta in parlament tu ima pravico eh, do upogleda, torej ima status upodovalca in še enkrat naj povdarim, da skrbniški skladi predstavljajo sklade, ki se financirajo bodi si iz sredstev donatorjev, bodi si iz eh, sredstev različnih programov komisije. In da še enkrat torej podarim, da v trenutku, ko različni finančni inštrumenti prehajajo v skrbniški sklad, je seveda stvar komisije, da poskrbi za spoštovanje različnih ciljev, ki so različni lastni vsaki proračunski postavki oziroma vsakemu finančnemu inštrumentu. Tako to je torej eh, tisto, kar sem želel povedati, da smo pripravljeni tudi na to, da parlament še bolj natančno preanalizirate dokumente in da ima parlament eh, možnost sodelovanja pri teh razpravah. Naj dodam še nekaj v zvezi z priporočilom 2, tu gre za pojasnila, kar zadeva skrbniški sklad za Afriko in uh, tu gre za tematski ali nujni sklad. Naj samo še enkrat povdarim, da ko je bil ustanovljen ta sklad, ne smemo pozabiti, da smo bili v času popolne krize stabilnosti v Sahelu in eh, regiji Velikih jezer. Eh, imeli smo tudi najbolj razplamtelo situacijo, kar zadeva krizo Boko Haram. Imeli smo čezmejno eh, krizo s terorističnimi napadi na severu Sahela. Torej, preden smo se lotili migracijske krize, smo te sklade namenili odzivu na varnostno krizo v Sahelu in okrog jezera Čad, torej Boko Haram. Res je, da se to prekriva tudi z migracijsko krizo in eh, okoliščine pač so privedle do tega, da smo ta sklad ustanovili v Lavaleti ob robu konference o migracijah. In migracije so seveda tudi sestavni del ključnih eh, ciljev teh skrbniških skladov. Ampak še enkrat naj povdarim, da je ključni cilj skrbniškega sklada za Afriko eh, večplasten. Imamo celo vrsto eh, področji, kjer prispevamo k eh, varnosti eh, v Sahelu in v regiji izračat, prav tako se je potrebno boriti proti globim razlogom migracij. Pomembna je podpora vsem migrantom ob eh, migracijskih poteh, poskrbeti je potrebno za kapacitete za reševanje, za zagotavljanje vračanja in eh, podpore vsem razseljenim osebam in beguncem v tem območju. Torej, imamo torej več takšnih eh, skladov. Imamo več tem, ki jih pokrivamo in imamo tudi ukrepe za nujno odzivanje na razmere v Sahelu in okrog je zračat. Ne odgovorim na še en element, ki ga je izpostavila poročevalka in ki so ga izpostavili tudi svetovalci. Gre torej za. Če smem bi vas prosil, če lahko v naslednjih dveh minutah odgovorite, da bodo lahko tudi drugi kolegi podali svoj prispevek, če, če je možno. Dobro, hvala. Jaz se upravičujem, ker, ker sem nekoliko dolga, ampak gre za pomembne teme. Torej, če se vrnemo. Ja, samo toliko, da dobijo še drugi priložnost. Torej, kar zadeva migracije in skrbniške sklade v okviru skrbniških skladov, smo po podatkih za leto 2017 uspeli rešiti več kot 4000 življenj v puščavi tem ljudem omogočiti vrnitev in reintegracijo v domovino. Več tisoč ljudem, ki so bili prepuščeni sami sebi v Libiji, smo tudi omogočili podporo. Torej, tematika migracije vsekakor je prisotna, ampak seveda ne v eh, smislu vračanja in izgona migrantov, ampak eh, smo tam zato, da bolje upravljamo z migracijskimi tokovi in da lahko predvsem ukrepamo proti nezakoniti trgovini z migranti in torej vsakršni nezakoniti trgovini z ljudmi. E, če zaključim, samo še en pomemben element in sicer priporočilo šest, ki se veže tudi na priporočilo tri, gre za vlogo agencij in držav članic in vlogo nevladnih organizacij. Pomemben element tu je, da ustanovni akti različnih eh, skrbniških skladov določajo tudi uporabo izvedbnih agencij v državah članicah. Torej, zakaj te agencije? Zato, ker je ena od pomembnih dodanih vrednosti teh eh, skladov ta, da lahko sodelujemo bolj konkretno z agencijami in izvedbenimi agencijami v različnih državah z njihovimi izkušnjami in da lahko v polni meri uporabimo njihovo strokovno znanje, njihove izkušnje z, pri hitrejšemu izvajanju in očekovitejšemu izvajanju v različnih državah. To seveda ne pomeni, da izvedene agencije igrajo odločilno vlogo. Če danes pogledamo izvajanje skrbniškega sklada za Afriko, vidimo, da gre za delitev skoraj da ena ena med agencijami, 92% je namenjeno nevladnim organizacijam in agencijam in potem tudi velik odstotek sredstev je namenjen organizacijam OZN, ki tudi same potem občasno uporabljajo različne nevladne organizacije. Kar zadeva nas križe interesov, naj samo podarim, da so države članice tiste, ki so prisotne na odborih. Eh, včasih so tam tudi izljubene agencije, ki so tam prisotne kot opozovalci, da podpirajo izvajanje teh projektov, ampak imajo status opozovalk, torej nimajo glasovalnih pravic, ko se sprejemajo odločitve v okviru teh skladov. Tako, zdaj pa predlagam, da besedo dam še kolegom, da eh, povzamejo še morda ostale sklade. Samo še zadnje priporočilo, priporočilo 9 glede uporabe enega samega skupnega urada, da so sklade. Pomembno je, da imamo več skladov in da se vsak sklad vodi neposredno strani opravljavcev in drugih finančnih inštrumentov za posamezne geografske območja, kajti na ta način lahko zagotovimo doslednost, integriteto, komplementarnost in sinergetske učinke skupaj z drugimi inštrumenti, ravno zato, da se ognemo podvajanju. Kar pa seveda ne pomeni, da ne moremo izvajati inštrumentov za spremljanje, monitoring in tako naprej. Dobro, potem predlagam, da damo besedo kolegom. Ja, hvala lepa. Thank you, Mirjam. Mirjam Ferom iz Gdenjer. Veliko stvari je bilo povedanih in popolnoma podpiram, kar je povedala gospod Montezi, zlasti glede specifične dodane vrednosti evropskih skrmiških skladov. Žal nam je, da to ni dovolj odraženo v študiji. No, sama bi se osredotočila na instrument za begunce v Turčiji. Študija pravilno kaže, da tukaj ne gre za skrbniški sklad, čeprav prav. Eh, je, so mogoče navedbe ponekod zavajajoče. Eh, mogoče bi pripravili pisno um, priporočilo, da se pripravijo te dejanske napake v sami študiji. Imam štiri komentarje v zvezi z instrumentom za begunce v Turčiji. Najprej povezava s tem instrumentom in pa uh, z agendo politike Evropske unije. Danes dopolne je bilo uh, omenjeno, da bi bila to neke vrste dodatna, eh, da so to, da so to, da so to neke vrste dodatni instrumenti, ki niso zajeti s pogodbo. No, instrument za begunce v Turčiji eh, je bil spostavljen z sklepom komisije iz leta, 24, iz, iz leta 2015, opira se na člena 110 in 114 pogodbe. Želeli smo se odzvati na potrebe po uh, humanitarni pomoči in solidarnosti. Torej, ta instrument se razlikuje od skrbniškega sklada. Gre za platforma za koordinacijo. Vse izvedbene odločitve se spremajo v skladu s standardnimi postopki komitologije za izvedbena orodja. Glavna izvedbena orodja so humanitarna pomoč in pa eh, instrument, predpristopni instrument, torej taka izvedbena orodja uporabljamo. Ne moremo pa se strinjati s predpostavko, da vzpostavitev takega instrumenta ogroža proračun Evropske unije ali pa da smo se s tem želeli izogniti kominologiji. Kaj ti vse se izvaja s postopkom, ki uh, ustrezno zajema vse instrumente. Gre za prispevke 2 milijonov evrov držav članic, 2 milijardi, se upravičujem, in eh, ti dve milijardi se uporabita za eh, vse postopke, za popoln postopek. In eh, zajete tudi nadzor. In tukaj pridem zdaj do parlamentarnega nadzora nad tem instrumentom. Parlament je bil povabljen kot opazovalec v smerjevalni odbor. No, zagotovili vam bomo, da bodo naslednja zasedanja odbora ob takem času, da se olajša tudi eh, sodelovanje parlamenta. Prispevke držav članic so vključeni v proračun Evropske unije, kar tudi pomeni, da je celoten instrument, torej 3, 3 milijarde, eh, so podvržene tudi postopku razrešnice, podobno kot pri drugih instrumentih in skrbniških skladih. Komisija pripravlja mesečna poročila o finančnem izvajanju uh, instrumenta. Potem še ena točka, na katero sem bila opozorjena. Gre za vlogo agencij držav članic. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedala gospa Montezi glede interesov sodelovati moramo z agencijami držav članic, kadar eh, so te najprimernejše za izvajanje eh, projektov. Seveda je primerno sodelovati tudi z nevladnimi organizacijami, če so te najbolj primerne za izvajanje. Obstajajo primeri, kjer ne moremo uporabljati nevladnih organizacij kot izvajalcev, recimo, ko gre za infrastrukturne projekte. V mnogih uh, Eh, projektih celo agencije držav članic ali mednarodne finančne inštitucije so najprimernejši akteri za izvanje, recimo za gradnjo šol, bolnic v Turčiji. Ne vam samo primer. Naslaniti se moramo na objektivna merila, na katerih potem temelijo izbire teh agencij. No, projekti se potem eh, izvajajo v okviru, v okviru komitologije, zlasti ko gre za predpristopne instrumente, tako da me malce skrbi, ko se govori o neodvisnosti uh, agencij držav članic. Kajti, če bi izločili to možnost agencij držav članic, m, mm, bi bile te popolnoma izključene iz uh, določenih instrumentov komisije, tako da so to e, glavne ugotovitve. Žal nam je, da v zvezi s poročilom nismo bili obveščeni o osnutku poročila, tako da bi lahko naprej pripravili naše komentarje. Bolj natančni bi lahko bili, pri teh komentarjih, kot smo lahko danes. Z veseljem se seveda lahko vrnemo na to temo, če se boste odločili za nadaljno razpravo o zadevnih vprašanjih. Hvala lepa. Do poljenih moramo končati sestanek. Takrat odidejo tolmači, tako da bi eh, želeli dati besedo še kolegu iz službe za zunanje delovanje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kratek bom, treba upoštevati časovne omejitve. Najprej naj povem da študija sicer ni revizija, ni neke vrste evalvacije, ampak treba se zavedati dejanskosti. Treba vedeti, kakšni so dosežki skrbniških skladov. Kaj ti sicer bomo Eh, pozabili na to, da smo s temi instrumenti dosegli kar nekaj ciljev. No, v primerjavi s stanjem izpred dveh ali treh let lahko rečemo, da, da imamo zdaj bolje upravljan tok migrantov. Zagotovili smo več stabilnosti v Srednje Afriški republiki. Gotovo je več sodelovanja in podpore Evropske unije. Uh, in pa držav članic v mirovnem procesu v Kolumbiji. Torej, to so vse dejanska dejstva, ki jih je treba upoštevati pri oceni. No, dotaknil bi se še vprašanj, ki so jih izpostavili že kolegi. Gre za vlogo držav članic Evropske unije. Če dosegamo in bomo lahko dosegali oprijemljive rezultate v smislu obladovanja migracijskih tokov iz Afrike, se moramo zavedati, da je to tudi posledica usklenega delovanja različnih držav članic Evropske unije v okviru platform politike za razvoj, za trgovino in tako naprej. Gre za neke vrste ponudbo politik, ki jih lahko države članice skupaj ponudijo našim članom. Torej v tem smislu sodelovanje držav članic v finančnem skladu ne pomeni le uh, zagotavljanja financ, eh, strokovnega znanja. Ne, tukaj treba poštevati celotno vzvodje Evropske unije in držav članic. Kadarkoli je to predpogoj za uspeh. To je točka, ki jo vsekakor ne bi smeli zanemariti. No, na koncu pa bi pozdravil še dejstvo, da poročilo kot študija raziskuje možnosti za prihodnost, kako naj se v Evropski uniji odzovemo na neke izredne razmere. To je vsekakor eh, dobro priporočilo tudi za naslednje finančno obdobje. Eh, več bi morali imeti prožnosti in pa ukrepov, ki nam omogočajo, da se v okviru običajnega proračuna lahko odzovemo na nujne razmere. Hvala lepa, da ste bili tako kratki. Naša poročevalka je morala oditi še nekam drugam. No, študija se je dotaknila nekaterih občutljivih vprašanj, tako da avtorjima dajem par minut na voljo, da se odzoveta. Hvala lepa. Hvala za vse komentarje. Hvala za vaše odzive in razmišljanja. Vse to bomo seveda upoštevali. Jasno je, da smo se želeli eh, osredotočiti na upravljanje, na nadzor. Nismo se ukvarjali eh, z analizo dosežkov, to eh, ni bil kakovostni pregled projektov. Mi smo upravili neodvisno oceno trenutnega upravljanja, nadzora, monitoringa. Zato je za nas zelo pomembno, da se seveda učimo tudi od vas, da vemo, kakšni so vaši pogledi, kako razmišljate, ampak moramo biti pa neodvisni kot akademiki na tem področju. Seveda z, več, z veseljem uh, smo prisluhnili tudi uh, vašim popravkom. Dobro bi bilo preučiti, če to res spremenja uh, eh, rezultate glede uh, boljše priprave zakonodaje. Torej, ta vidik smo zelo podrobno preučili. Tukaj ne govorimo o zakonodajnih instrumentih, to je res. Ampak Evropski ombudsman je jasno povedal, da pravica do dobrega upravljanja velja za vsako dejavnost evropske, evropskih inštitucij, vključno s komisijo. Glede eh, eh, eh, e, izjave EU Turčija je treba spostaviti, da ne glede na naravo te izjave bi morala Evropska unija spremljati spoštovanje človekovih pravic. Treba je spremeti, kaj se dogaja na terenu. Letna podpora za Turčijo trenutno še ne zagotavlja dovolj dokazov, da se pravice spoštujejo, ko gre za vladvino pravo. Tukaj ne gre eh, torej samo za človekove pravice, temveč tudi za pravno državo. Vprašanje je, ali nimajo ti skladi tudi uh, nekih negativnih posledic, recimo, če nimamo neodvisnega pravosodja v zadevni državi članici, potem je pod vprašanjem tudi vladavina prava. Potem. Vprašanje Afrike. Opravili smo študijo primera, ki je vključevala Etiopijo. Imamo projekt, ki se imenuje SINS v zvezi z nezakonitimi migracijami, sodeluje italijanska vlada in projekt je osredotočen na to, da se zmanjša tok migracij, da se ugotovi, kakšni so razlogi za migracijo. Ugotovljeno je bilo, da potrebujemo boljše spremljanje. Študija izpostavlja, da obstajajo izzivi za demokratično odgovornost. Seveda komisija mora biti dovolj avtonomna eh, glede izvanja in uporabe teh skladov, ampak veliko je še prostora za izboljšanje eh, tekoče odgovornosti, ko se sprejemajo odgovornosti. Torej, obstajajo pravice, komitologijo v zvezi z vsemi uh, skrbniškimi skladi. Ko pa gre za Turčijo, je večkrat jasno navedeno, da to ni primerljivo z drugimi evropskimi skrbniškimi skladi in to je v študiji jasno zapisano. Torej, primerjava ni možna, ampak študija pravi, da je bil ta sklad povezan z, s političnim instrumentom, kjer ni prišlo do posvetovanja z Evropskim parlamentom, kajti ne gre za mednarodni sporazum in to ima potem globoke posledice, ne samo eh, za odnose EU-Turčija, gre tudi za pravice eh, ljudi v Turčiji in v Grčiji. Poljenih je že, tako da morajo tudi tolmači počasi zaključiti. Zaključiti moramo razpravo. No, ampak razprava je zanimiva. Mogoče bi se lahko sestali, skušali rešiti uh, razhajanja. Zaenkrat pa moramo zaključiti sestanek. Hvala lepa. Škoda je, da nismo imeli več časa za razpravo. Hvala lepa. Konec sestanka.